Morning, ladies and gentlemen, dear colleagues, start our work. And um, in the beginning. Dobar dan, dragi kolegi in kolegice. I have nothing to say, no. We can start with number six. Lahko začnemo kar eh, z naslednjo točko na dnevnem redu, to je točka šest. In sicer na poti k novi energetski strategiji za Evropo 2011 do 2020. Gospa Kolovska, Bobinska je odgovorna za to vprašanje, tako da je kar predajam besedo, potem pa bomo imeli krajšo razpravo. Veste, da ob desetih začnemo z našim glasovanjem. Izvolite, kolegica, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želela bi si poglobljene razprave in veliko komentarjev, zato bom jaz bolj kratka v svojem uvodu. Poročilo, ki ga pripravljamo, je informacijske narave za Evropsko komisijo in ta naj pomaga pri pripravi strategije na poti k novi energetski strategiji za Evropo 2011-2020. Trenutno potekajo različna posvetovanja s socialnimi partnerji in naše poročilo je del teh posvetovanj. Zato je za Evropski parlament pomembno, da določi ključne cilje za to novo evropsko strategijo za naslednjih deset let. V poročilu bi se želela osredotočiti na tisto, kar je ključnega pomena za nas ker obstaja kar nekaj pomembnih vprašanj, moramo izbrati prednostna področja, tako da naše poročilo ne bo izgledala kot novoletna jelka in da ne bo prišlo do tega, da bi zmešali vse sestavine skupaj, pa čeprav mi je dober golaš kar všeč. Ne smemo pozabiti, kaj so ključne usmeritve. Pri našem delu Moram jasno povedati, da je agenda v skladu s časom, ki ga imamo na voljo. V prevod moramo poslati vse skupaj do 14. julija. Glasovanje v našem odboru bo potekalo v septembra, oktobra pa potem prav tako tudi v Strasburju. Taka je časovnica, zato da se dogovorimo, o dokončnem besedilu v naši skupini in tudi z drugimi odbori. Prosim torej za vaše komentarje in sicer čim prej, zato da bomo lahko izpolnili to časovnico. Zlasti poročevalcev senci prosim za komentarje čim prej. Priti moramo do kompromisa in pripraviti moramo dobro poročilo, kar sicer ne bi smelo biti težko, saj ponavljamo kar nekaj točk iz sedanje energetske strategije za Evropo. Nekatere točke so res pomembne in te morajo biti predmet razprave. Vodilna zamisel v poročilu so cili evropske energetske politike, s katero je treba zagotoviti zanesljivo oskrbo z energijo in boljši dostop do energije ob cenah, ki so dostopni tako za podjetja kot za potrošnike. Na ta način ne bi prišli do boljšega delovanja notranjega energetskega trga, s tem bi spodbujali inovacije in zmanjševali emisije CO2. Kaj je še vredno poudariti? to, da komisija v svojem poročilu želi zagotoviti, in to tudi mi podarjamo, da se upoštevajo vse obstoječe zahteve in regulativa. Prvič v tovrstni strategiji zajemamo tudi zahteve za izvajanje in tudi kazni za neizvajanje in neupoštevanje zakonodaje. Kateri generalni direktorati sodelujejo pri tem? In tudi pri postopkih kršitev. No, poročilo kot prvo pravi, da, moramo, da moramo deseti, doseči tisto, kar je že bilo dogovorjeno. Tudi tretji energetski svežen naj bi se sprijel 3. marca naslednje leto. Že zdaj pa, zato ker ta datum bo prišel precej zgodaj in komisija pripravlja že dokumente o postopkih za primere kršitev. No, zato morajo vsi zadevni akteri izpolnjevati mednarodne standarde zakonodajo Evropske unije in Evropska komisija bo pri tem igrala aktivno vlogo. Poleg tega pa poročilo poudarja tudi, kaj zajema infrastruktura. Omenila sem, da so cilji, ki so predstavljeni v strategiji, cilji, ki jih že poznamo v energetski strategiji. Poročilo pa, kot rečeno, poudarja, da moramo razmisliti o številnih vprašanjih. In to so drugačna vprašanja kot tista, o kateri govorimo zdaj. In sicer gre za izvajanje zakonodaje na področju infrastrukture. Govorimo tudi o ciljih za leto 2020 in želimo si razprave tudi o sodobnih inteligentnih sistemih. Poročilo jasno pravi, da moramo narediti vse, kar je v naši moči, da zajamemo tudi inteligentna omrežja in da si pogledamo tudi izven meja Evropske unije. Kje bomo pa dobili denar za vse to? To je pomembno vprašanje. Potrebujemo milijarde evrov za infrastrukturo. Poročilo poudarja predvsem tržne mehanizme. O tem bi lahko govorili in razpravljali, namreč ali lahko ti mehanizmi pokrijajo vse stroške. Poročilo poudarjamo tudi potencial energetske učinkovitosti in varčnosti pri porabe energije. Tudi to je velikega pomena. To jasno izpostavlja tudi poročilo in kakšna je zunanja razsežnost naše strategije. Evropska unija trenutno pripravlja strategijo tudi z tega vidika. Tako da prosim vse nas skupaj s kolegi iz AFETA, da jasno povedo, kaj so zunani vidiki te politike, kako naj razvijamo transevropske mreže s tretjimi državami in kako naj razvijamo tako imenovane interkonektorje. Ali naj imamo v ta namen posebne vrste pogodb? Kako naj pospešimo ta proces? Poročilo zaenkrat ni dovolj jasno na tem področju zato potrebujemo nekaj zamisli o tem, kako lahko to izboljšamo. In še na koncu, poročilo poudarja raziskave in ta strategija oziroma načrt naj bi bil sestavni del te strategije, načrt za zmanjševanje emisij CO2. Delo na pripravi načrta se mora nadaljevati in zajeti mora vse te ključne točke. V poročilu pa lahko dodamo še eno področje, na katero bi se lahko sredotočala Evropska unija. Več pozornosti bi morali posvetiti nekonvencionalnim verom energije, torej obnovljivim verom energije, zato da se diversificira energija in da se zmanjša naša odvisnost od dobave izven Evropske unije raziskati moramo tudi to področje. V poročilu tudi ni dovolj govora o zanesljivosti oskrbe z energijo in o izvajanju člena 194 Lizbone, Lizbonske pogodbe. Solidarnost, ki jo omenja komisar Oettinger, se premalo omenja. To ni dovolj jasno poudarjeno da zanesljivost oskrbe z energijo je pomembna. Solidarnost ni dovolj poudarjena, kot rečeno. Pa čeprav je to zelo pomembno vprašanje v luči sedanjega konflikta, ki smo mu priča sem trtja med Rusijo in Belorusijo. In nikoli ne vemo, kdaj bo ponovno prišlo do tega konflikta. Hvala za pozornost in.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 izgovorili moje ime, upravičujem se, nisem dobro razumel. Hvala poročevalcu, poročevalki za to predstavitev. Ratifikacija Lizbonske pogodbe pomeni, da lahko k energetski strategiji pristopimo z novega vidika. To bo v mandatu držav članic in želimo si nove energetske politike na novi podlagi. Želimo si zagotoviti delovanje energetskega trga, zanesljivost oskrbe z energijo in želimo stimulirati varčnost pri porabi energije in razvoj obnovljivih virov energije. In želimo si novih povezav Evropske unije. Želimo zagotoviti tudi pravico držav članic, da si same izberejo, katere energetske vire bodo uporabljali in da določijo splošno strukturo njihove oskrbe z energijo. Število prebivalcev raste in zato naša energetska odvisnost postaja vedno večja, kar pomeni, da bodo leta 2030 60 odstotkov potreb po energiji v Evropski uniji treba zagotoviti izven Evropske unije. To lahko pomeni kar 80 odstotkov zemljskega plina. Zagotoviti moramo prometne poti in energetske vire ter diverzificirati oskrbo z energijo. Elektrarne ne bodo dolgo zdržale in 100 milijard evrov bi morali porabiti za nove elektrarne. Razgradnja starih elektrarn in treba je tudi vzdrževati te stare elektrarne. Nadzorovati moramo naše jedrske elektrarne, saj novi raziskovalni projekti, kot je Inter, zagotavljajo vire novih elektrarn čistih energij. To je strateško vprašanje, ki temelji na treh stebrih, na proizvodnji energije, na učinkoviti rabi te energije in zmanjšanje izgub energije, tako kot vidimo, da se dogaja v gradbeništvu. To pomeni, da moramo spremeniti svoje metode delovanja in to bo počasen proces. Želimo si enotnega energetskega trga, s čimer bi zmanjšali vlogo držav članic, ampak okrepili bi vlogo regij. To je zlasti pomembno za srednje in vzhodno evropske države, kjer je regionalno sodelovanje šele na svojih začetkih. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, spoštovane kolegice, ko govorimo o energetskih vprašanjih, ne smemo pozabiti na vprašanje konkurenčnosti. Energija in konkurenčnost sta tesno med sebojno povezana. Po drugi strani pa ima vsaka država članica različen, različno zmes energije. Zato je lahko konkurenčnost v eni državi članici videti drugače kot v drugi. In tukaj se ne upošteva nova energetska strategija. Ni mogoče uskladiti, harmonizirati energetskih verov, ni mogoče oblikovati povprečne rešitve, rešitve, ki bo pisana na kožo vsem. To je bilo videti že v svežnju zakonodaje za boj proti podnebnim spremembam. Ta klimatski svežen ali podnebni svežen bi moral upoštevati tudi rezultate vrha COP15, ampak to ni bilo čisto realno. Želeli smo prepričati v svet, da moramo zmanjšati emisije CO2, ampak zdaj, po tem dogodku, vemo, kakšni so rezultati COP15. Če se bomo držali določb iz svežnja za boj proti podnebnim spremembam, Evropska unija ne bo več konkurenčna. Lahko govorimo o strategiji Evropa 2020 in o tem, kaj želimo doseči. Ampak to bo vse ostalo nekje v oblakih, podobno kot prej Lizbonska strategija. Pomemben je ponovni pregled podnebnega svežnja zakonodaje in tukaj imam v mislih predvsem učinkovito rabo energije. To je in mora biti podlaga za razvoj energetskega sektorja. Poleg tega pa je Evropa tudi razdeljena, kar zadeva jedrsko energijo. Zakaj je tako in zakaj v poročilu ni možno imeti neke točke, neke določbe, ki bi omogočila odpiranje novih jedrskih elektrarn v Evropi, kajti na ta način, kajti drugače ne bomo mogli doseči svojih ciljev. Še nekaj šibkih plati smo videli v tem poročilu in z njimi nismo zadovoljni. Gre za pomankanje interkonektorjev ali povezovalnih vodov. Ne vem, če vsi poznate ta koncept. Naj predstavim to vprašanje. V 19. stoletju so telekomunikacijske mreže se poslabšale zaradi močnega elektromagnetnega sevanja uh, od sonca. Transformatorji so bili predaleč med seboj na razen in so zato izgorevali oziroma pregorevali. Kaj pa zdaj? No, takrat je prišlo do prehudega sevanja, elektromagnetnega sevanja sonca, zdaj pa imamo preveč teh povezovalnih vodov in zaradi tega prihaja do izpadu električne energije po številnih regijah na svetu. Ampak to ni znanstvena fantastika, to se res lahko zgodi. Tisti, ki to oblikujejo, te mreže oblikujejo, morajo to upoštevati. No, želel sem povdariti, kaj je najbolj pomembno. Ponovno moramo preučiti ta energetski svežen. Njegovi cilji so bili preveč ambiciozni. Pristop pa je bil neka srednja pot, neko povprečje, ampak tega ne moramo obravnavati na tak način. Hvala lepa. Gospod Šimanski. Dziękuję bardzo. Największym problemem. Hvala lepa. Največja težava pri tovrstnih dokumentih, ki imajo v svojem naslovu ime strategija in želijo uravnotežiti različne cilje, je v tem, da je res težko pripraviti seznam zahtev in želja. Govorimo namreč o scenariju, ki se bo izvajal kar nekaj časa, v daljšem obdobju. V prejšnjem akcijskem načrtu smo imeli dve vrsti zahtev. Prva vrsta, prva kategorija je govorila o boju proti podnebnim spremembam, druga pa je bila povezana z vprašanjem zanesljivosti oskrbe z energijo. Ampak ti dve vprašanji sta med seboj povezani. Energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije. Vse to je način, kako lahko izboljšamo zanesljivost oskrbe z energijo. Ampak za to je potreben čas. V večini teh instrumentov pa to ni dovolj izpostavljeno, če se želimo k malu izogniti virom energije, ki oddajajo visoke emisije CO2. Tako da vidimo, da prihaja do neravnovesja med cili, ki si želijo zagotoviti zanesljivo skrbo z energijo in cili, ki si prizadevajo za učinkovitejšo ravo energije. In tukaj imam predvsem v mislih vlogo ruskih posrednikov. Uvoz iz Rusije je eno ključnih vprašanj, ko govorimo o zanesljivosti oskrbe z energijo, zlasti za Južno Evropo. Osredotočiti se moramo na to, kako bomo obravnavali vsa ta vprašanja in zagotovili, da bomo po eni strani odvisni bolj od plina, pri tem pa moramo upoštevati tudi vse politične pogoje. Hvala. Uh, so first... Hvala lepa mislim, da imamo še nekaj manevrskega prostora za to, da naredimo ta dokument za bolj strateški dokument. Tukaj vidimo, da imamo samo eno zmedeno zbirko za misli. Ne vidim pa, kaj so ključna vprašanja, kaj moramo narediti, kakšne so naše prioritete, kaj moramo narediti najprej. Torej, postaviti moramo prednostne naloge. Eno od ključnih vprašanj so seveda tudi konkurenčne cene. Še vedno smo v situaciji, ko evropski trg za plin in elektriko, da se dobi 95 odstotkov vse električne energije od 12 podjetij. Organi, ki se ukvarjajo s konkurenčnostjo, morajo biti koordinirani in morajo sodelovati z generalnim direktoratom za konkurenčnost v Bruslju. Tako da moramo pritiskati na teh 12 podjetij, da ne bodo postali oligarhi na trgu električne energije. Prenesiti moramo drugi svežen za energetsko politiko v zakonodajo, zato da bomo različne akterje, ki so aktivni na recimo britanskem, španskem, italijanskem trgu, da bomo EON, ki je eno od podjetij, ki je ne francosko, pa deluje na našem trgu, Torej moramo imeti svežnje, ki bodo prepričevali, prepričevali monopole v Evropi, zato da bomo ohranili konkurenčnost v energetskem sektorju. Vedeti moramo, da je energija ciklična, zelo poceni energija oziroma cene za električno energijo, ki smo jim bili priča na začetku leta 2000, so bile rezultat investicijskega ciklusa. Potem pa smo imeli povečanje trga in večje povpraševanje in ponudbo. In zdaj, če bomo leta 2015 brez strategije, bomo videli več različnih trendov. Polovico ali dve tretjini elektran bo treba zamenjati v Evropski uniji, zato je treba imeti in zagotoviti spodbude za vlaganje, torej, kar pomeni više cene za kilovat na uro tudi v država kot je Nemčija, če si pogledamo zahodno Nemčijo, pa tudi vzhodno Nemčijo, kjer je bilo zgrajene veliko infrastrukture, veliko visoko napetnostnih vodov, je zdaj tam starih 40-45 let in v Franciji je podobno stanje. tako distribucijske kot transmisijske vode treba obnoviti, kar pomeni, da bo treba dvigniti cene na kilovatno uro, ker te drugače investitorjev naložbe ne bodo zanimale. To pa pomeni tudi, da če želimo biti konkurenčni pri cenah, si moramo pogledati tudi druge parametre, kot je volumen elektrike in plina, količina energije, ki jo moramo uporabiti in to upoštevati pri splošnih stroških za gospodarstvo. In če želimo zmanjšati te stroške, moramo biti aktivni pri zmanjšanju oziroma moramo zmanjšati izgube električne energije in biti moramo bolj učinkoviti pri rabi energije. Če se dotaknem še zanesljivosti oskrbe s plinom. Nekoliko bolj me vse to skrbi kot kolege, kajti Gazprom mora popustiti. Zakaj? Gazprom ima zelo slab imič, slabo podobo pri mednarodnih investitorjih od ukrajinske krize naprej in potrebujejo gotovino za to, da bodo vlagali naprej. In kot drugo, mi kot Evropa evropejci smo danes bolje pripravljeni na tovrstne krize kot pred dvema letoma. Zdaj imamo pripravljeno regulativo za zanesljivost oskrbe z energijo in kar zadeva plinske tokove, vemo, da imamo veliko ukrepov na voljo. ena od možnosti, ki jo imamo, je tudi plin, ki se pridobiva na severu Evrope, tako imenovani shale gas. Na polskem ga, se ga lahko pridobiva, tudi na češkem. In to je lahko pomemben vir za zagotovitev zanesljivosti oskrbe z energije. Poleg tega pa moramo misliti tudi na obnovljive vire energije. Izvajati moramo nacionalne akcijske načrte in to je povezano tudi z infrastrukturo. Infrastrukturni svežen bo po mojem mnenju eno od ključnih vprašanj, ki ga moramo dobro oblikovati. Upoštevati pa mora vidik dolgoročnih vodnikov. prenosnih vodov in namesto pristopa, kot da bi imeli božično drevesce, poročila kot božično drevesce, se moramo bolj osredotočiti na prioritete. Gre namreč za milijarde investicij. Osredotočiti se moramo na pet ali šest koridorjev, kjer bomo imeli velike možnosti izrabe energije vetra. In nujno je, da prosimo komisijo, da naj pripravi podrobne scenarije za energetsko situacijo za Evropo v letu 2030. To je tisto obdobje, ki ga moramo zdaj predvideti, ko gre za vse ta omrežja. In še zadnje vprašanje, na katerega se moramo bolj osredotočiti, je financiranje in kako lahko uporabimo kombinacijo finančnih virov iz Evropskega proračuna in iz Evropske centralne banke, tako da pripravimo instrumente, ki lahko naredijo korak naprej. Ker je energetska učinkovitost tako pomembna, tako za zanesljivost oskrbe z energijo in za našo okoljsko agendo, moramo to postaviti više na našem seznamu prioritet. To mora biti prednostna naloga številka ena za nekaj naslednjih let. Se lahko tukaj naredimo veliko. Thomas. Hvala lepa imamo še 25 minut na voljo. Še šest kolegov se je prijavilo k besedi. Mogoče pa bi lahko koga predstavili na kasneje. Drugače pa bom moral prositi tiste, ki so se še prijavili k besedi, da govorijo samo o minuto ali dve. Hvala. Taip, ačiū pirmininkė. Labai teisinga jūsų pastaba. Kad... Hvala lepa. Mislim, da imate prav, moramo biti čim bolj kratki in jedrnati. Hvala poročevalki za obsežno predstavitev. Energetski sektor bo zagotovo ostal tesno povezan s konkurenčnostjo posameznih držav in celotne Evropske unije. Govoriti moramo ne toliko o tem, kako bomo konkurenčni v Evropski uniji, ampak se moramo osredotočiti na konkurenčnost z zunanjimi trgi. In to je bistvenega pomena. Osredotočil bi se na dve stvari. Sedanja kriza med Belorusijo in Rusijo, o tem smo že govorili, ampak o tem želim govoriti še enkrat, kajti očitno je, da moramo oblikovati neodvisni energetski trg v Evropi, zlasti na področju oskrbe s plinom, tako da ne bo to manipulirano za politične namene. Oskrba s plinom se je zdaj zmanjšala za 40 odstotkov in v Litvi zdaj plačujemo ceno, ki je kar za 30 odstotkov višja zaradi tega. Zato moramo govoriti tudi o konkurenčnosti znotraj držav. Pa še ena stvar, ki je povezana s konkurenčnostjo, celoti se strinjam z gospodom Trmisom. Osredotočiti se moramo tudi na to vprašanje. V tem poročilu pa mora, moramo posvetiti dovolj pozornosti tudi temu, temu tako da bo Evropska komisija ustanovila neko komisijo, ki se ne bo ukvarjala samo s temi energetskimi cenami, ampak tudi z nacionalnimi prioritetami na tem področju. V prihodnje moramo misliti o konkurenčnih energetskih virih, in obnovljive vire energije postaviti više na seznamu prednostnih nalog. Strinjam se s poročevalko, da konflikt med Belorusijo in Rusijo mora biti poudarjen, verjetno tudi v uvodnih izjavah. Osredotočiti pa se moramo tudi na medsebojne povezave na notranjem trgu Evropske unije. Tak, herr formand. Der er ingen tvivl om, at øh, når vi taler energipolitik i EU... Najlepša hvala, gospod Benson. Ko govorimo o energetski politiki, moramo govoriti o varnosti v skrbi in o zunanji politiki istočasno. Po mojem mnenju je odvisnost eh, Evrope od uvoza plina zelo problematična. Še naprej bomo odvisni od uvoza energije iz določenih regij sveta. Potrebujemo dobro delujoč trg in izboljšati moramo svojo zanesljivost oskrbe z energijo. Uh, Zato je potrebno zagotoviti nadaljne naložbe v energetsko infrastrukturo po Evropi, sploh eh, ko gre za čezmejno infrastrukturo. Potrebne so ogromne naložbe v raziskave, v nizkooglično tehnologijo, tako da bomo dolgoročno dejansko sposobni v večji meri izkoriščati lasne energetske vire. Komentarji, ki so bili podani v današnji razpravi, so pokazali, da se mora naša politika bolj osredotočiti na trg in konkurenco. Poskrbeti moramo, da bomo na ta način zagotovili varno oskrbo. V Evropi imamo težave na področju konkurence. Pred uh, osmimi leti, ko smo uh, se pogajali o drugem svežnju, sem delal v svetu in takrat sem videl, da je bilo uveljavljenih veliko nacionalnih interesov, ki so preprečevali eh, konkurenco, pravo konkurenco med posameznimi podjetji. Osem let je minilo, tedaj premikamo se v pravo smer, ampak še vedno je potrebno veliko postoriti. Uh, energetska politika mora prispevati tudi krepitvi energetske varnosti, k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in drugih okolje škodljivih snovi in kot je povedal gospod Turmes, moramo to povezati z energetsko varnostjo. V obravnavi imamo dve poročili, v katerih govorimo o energetski strategiji. današnje poročilo in akcijski načrt o energetski učinkovitosti. Oba dosjeja je potrebno uskladiti med seboj, sta namreč tesno povezana. Prosim torej poročevalce, da poskrbijo za to, da boste poročili usklajeni in da poskušajo sodelovati. Najlepša hvala, gospod Kančjan. Najlepša hvala, predsednik. Zelo težko je v eni sami minuti obravnavati tako kompleksno temo, tako da bi morda lahko imeli na neki točki nekaj več časa, da bi imeli bolj poglobljeno razpravo o teh vprašanjih, kajti gre za uh, ključni element Evropske strategije za leto 2020 in težko je vse povedati v tako kratkem času. Naj vam podam samo primer uh, integriranega projekta v katerem sodelujete tudi vi z gospod Tojo. Uh, gre za celosten projekt na področju transporta in sicer gre za električno in vodikovo energijo. To je tipičen primer tega, kako lahko razvijamo proizvodnjo in tudi uh, uporabo uh, integrirane energije. potrebujemo financiranje in racionalno porabo omejenih sredstev, ki jih imamo na voljo. Mislim, da je to edini način, kako bomo lahko rešili probleme proizvodnje, popraševanja in notranje porazdelitve po omrežjih. Najlepša hvala, gospod Hübner, je naslednja. Dziękuję bardzo. Przedstawiony dokument dobrze, że, że powstaje, ponieważ. E, Najlepsze chwalam. dokument, ki smo ga prejeli, je zelo koristen. Vse države v Evropi se borijo proti krizi in del tega je tudi, da uresničujo svojo strategijo. Mislim, da tukaj pravzaprav ne gre za pravo strategijo. Imamo neka mešanico kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Pomembno pa je, da se odločimo, kateri so najpomembnejši cilji, zato da se v naslednjih devetih letih lahko osredotočimo na njihovo uresničevanje. E, imamo težave, ker dobivamo plin iz enega samega vira. E, kot pravi znanstveniki, bo plin iz oljnega skrilonca na voljo šele čez pet let. In v teh petih prihodnjih letih moramo najti neke cilje, ki jih bomo lahko takoj začeli uresničevati. Mislim, da v tem poročilu predvsem manjkajo eh, finančni viri, torej kako bi finančne vire eh, porazdelili med eh, obstoječe cilje, kako bi temu namenili tako sredstva iz držav članic, kot tudi sredstva na evropski ravni. Eh, In če države članice imajo neporabljena sredstva za investicije v svojih proračunih, bi morale to prenesti na više ravni, tako da se ta sredstva ne bodo izgubila. V naslednjih treh ali štirih letih eh, bo verjetno večina držav imela težave s financami in ta čas utegne biti izgubljen. Kar pa zadeva strateške vire, potrebujemo namenska sredstva, ki jih bodo namenjala države članice in to kombinirati s sredstvi iz proračuna skupnosti. Najlepša hvala, kolega De Angelis, je naslednji. Grazie, predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je pred nami veliko dela, kar zadeva energetsko učinkovitost. Učinkovitost in zanesljivost oskrbe sta strateška cilja Evrope. Cili strategije 2020 so nedvomno zelo ambiciozni. In kot je že bilo rečeno, Evropa dejansko potrebuje neodvisen trg. Strategija za leto 2020 pa pravi, da moramo ustrajati tudi pri ciljih, kar zadeva zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, energetske učinkovitosti, eh, prihranek energije, konkurenčnost na notranjem trgu in uresničevanje tehnoloških načrtov eh, v okviru tako imenovanega načrta SET. Zato, da bi lahko uresničili te cilje, moramo zagotoviti, da ne bomo izgubljali ali izpuščali inovacij. Seveda gre na tem področju pogosto za občutljiva geopolitična ravnovesja, kot se je pokazalo v krizi, ki smo jim bili priča pred leti. Evropska energetska strategija bi se morala osredotočiti na tri točke: na zanesljivost oskrbe, na eh, strok nadzor nad nacionalnimi načrti v zvezi z obnovljivimi energetskimi viri, energetsko učinkovitostjo in vrčevanjem z, z energijo. Kaj ti eh, vse ostalo pomeni, da samo podajamo neke izjave o namenu, če ne bomo dejansko tudi ukrepali glede uporabe strukturnih in kohezijskih skladov zato, da bi dosegli pravičen in uravnotežen trg. Ko se torej oziramo na obdobje 2013 do 2020, bomo morali videti, ali je Evropa dejansko resna glede ciljev, ki jih je zapisala v strategiji 2020. 20 eh, milijonov novih delovnih mest, 20 odstotkov energije iz obnovljivih virov, prihranki energije, eh, kar zadeva varnost, učinkovitost, delovna mesta. Eh, glede vsega tega potrebujemo ustrezne politike in pa financiranje, ki bo omogočilo uresničevanje vseh teh ciljev. Hvala, gospod Rubik. Hvala, gospod predsednik predvsem želim spregovoriti o področju raziskav na eh, področju energetike. Razmisliti moramo o tem, katere instrumente lahko tukaj uporabimo na področju raziskav, zato da bi izboljšali razmere v Evropi. Mislim, da je pomembno, da razmišljamo o shranjevanju energije, kajti ravno pri obnovljivih virih je v spredju shranjevanje energije. Tukaj imamo na voljo najrazličnejše možnosti in tu je potrebno preučiti in izboljšati in to je veliki ziv. Druga možnost na področju raziskav bi bila skupna tehnološka pobuda na področju CO2. Mislim, da skladiščenje CO2 podzemno ni dolgoročna rešitev. Potrebno je eh, preučiti možnost uporabe CO2 za Eh, proizvodnjo metana in drugih snovi, ki jih lahko uporabljamo v industrijskih procesih. Pa še tretja točka, ki je zelo pomembna, eh, kar zadeva razmislek o učinkovitosti. To moramo eh, dati v spredje tudi na področju raziskav. In ko govorimo o osmem okvirnem programu, bi morda lahko dali na voljo sredstvo za to, da bomo našli dolgoročno rešitev za ta vprašanja. Gospa Ulskog. Eh, thank you. Eh, jag ska tala svenska. Eh, Hvala, govorila bom švedsko. Kot poročevalka v senci za skupino socialistov in demokratov se Zahvaljujem odboru, da ste uvrstili na dnevni red to pomembno razpravo. Ukrepati moramo hitro, nimamo veliko časa, razmišljati pa moramo v smislu dolgoročnih ciljev. Zato moramo zelo hitro razčistiti naše ideje o tem, kaj je potrebno narediti. Mislim, da je potrebno poskrbeti za to, da se ne eh, odpiramo za nove konflikte. Energetska učinkovitost je izredno pomembna in to je področje, eh, kjer imamo najmanj političnih konfliktov glede energetske učinkovitosti, se pravzaprav vsi strinjamo, vsi se strinjamo, da jo potrebujemo in eh, celo vrsto dobrih idej imamo. To je področje, kjer je najmanj konfliktov, ampak najmanj se je tudi zgodilo na tem področju in mislim, da bo izredno pomembno zagotoviti, da izboljšamo energetsko učinkovitost. Uh, Potem eh, obnovljivi viri energije. Vemo, da se pojavljajo težave, naprimer eh, z distribucijo energije iz obnovljivih virov. Eh, in tukaj je potreben določen preboj razmišljati je potrebno o potrebah potrošnikov, kajti ne sme se zgoditi, da bi se znašli v položaju, ko bi del Evrope živel v energetski revščini, da bi eh, del prebivalstva Evropske unije trpel zaradi tega. Ni potrebno, da danes rešimo vse. Eh, težave na področju energetske politike. E, že če se bomo zedinili glede energetske učinkovitosti, glede povečanja e, obnovljive energije in glede naložb v infrastrukturo, e, sploh kar zadeva tudi zagotavljanje delovnih mest, potem bomo izšli iz te mentalitete krize, ki je tako značilna za sedanji čas. Najlepša hvala. Morda še komisija, gospa Hutman. Imam prav? Hautman. Ne, gospod predsednik, komisija bo svoj dokument pripravila do novembra. Zelo podrobno smo prisluhnili tej razpravi, ki je bila zelo bogata in uh, nisem slišala ničesar, na kar bi se morala specifično odzvati. Uh, nekaj podarkov, nekaj prednostnih nalog ste omenjali, mi pa vam bomo še naprej uh, prisluhnili in uh, čakamo tudi na vaše odzive v okviru javne razprave, ki poteka do 2. julija. Najlepša hvala. Zdaj pa sprašujem, če želi poročevalka še enkrat besedo, zdaj ima priložnost za to. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vsem za to izmenjavo mnen. Jasno je, da naša pričakovanja do komisije v zvezi s tem poročilom se precej razlikujejo tekom razprave smo slišali pozive k reviziji podnebnega in energetskega svežna po eni strani, po drugi strani pa nekateri zahtevajo večji povdarek na, na obnovljivi energiji. Jasno pa je, da si moramo zastaviti strateške cilje. Komisija je to že storila, mi pa moramo zdaj razmisliti o naših parlamentarnih ciljih. V vsakem primeru pa moramo biti dosledni. Ali se bomo zauzemali za skupno energetsko politiko Evropske unije, politiko, ki bo zagotavljala zanesljivo skrbo in nizke cene, ali pa se bomo osredotočili na specifiko razmer v vsaki državi članici. Seveda ima vsaka država članica svojo lasno energetsko mešanico, kot je bilo rečeno, vendar pa si moramo prizadevati za skupen energetski trg. Le na tak način bomo dejansko dosegli varnost oskrbe in nizke cene. Pomembno je torej, da pomagamo komisiji na poti proti tem ciljem in da dosežemo skupno politiko za energetiko. Vprašanje financiranja bo zelo težavno. Rečeno je bilo, da strategija ni dobra, če je ne podpirajo finančni instrumenti. E, torej, tudi to mora biti vključeno v dokument. Zahvaljujem se še enkrat vsem govornikom, pričakujem pa tudi vaše pisne komentarje v prihodnem tednu. Hvala. Najlepša hvala za ta zaključek. Morda še zaključna pripomba. Veliko smo govorili o ciljih in vedno je dokaj enostavno zediniti se glede ciljev. Morda bi morali poskusiti pri eh, tem ali onem cilju bolj intenzivno razmišljati tudi o tem, kako naj to dosežemo, kajti včasih se pojavljajo tudi tehnične težave, o katerih bi morali govoriti. Naprimer, danes smo slišali veliko o mrežjih in eh, zato en, izkoriščam to možnost, da vas spodbudim, da bi eh, organizirali tudi kakšno eh, srečanje strokovnjaki, ki bi nam povedali, kaj je pravzaprav tehnološko možno. Pojavljajo se veliki izzivi zaradi mnogljivih virov, ker obstajajo primankljaj na določenih področjih in eh, tehnologija ni tako enostavna, da bi lahko omrežja eh, enostavno povezali med seboj. Torej, dobro bi bilo, če bi prisluhnili tudi inženirjem, ki bi nam lahko povedali, če je vse to sploh uresničljivo. Morda bi torej lahko eh, razmislili o tem, da bi vključili na neki točki tudi pogovor strokovnjaki. Prosim pa, da o tem razmislite čim uh, prej, kajti če se za to ne odločimo zdaj, uh, bomo to lahko storili šele po poletnih počitnicah. Najlepša hvala. Razprava je s tem končana. Zdaj bomo naredili minuto ali dve premora, potem pa bomo takoj prišli na glasovanje. V mestnem času bodo še razdeljeni glasovalni seznami.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 Ladies and gentlemen, meine Damen, meine Herren, dear colleagues. Kolegi in kolegice, prosim, posedite se, opraviti moramo svoje delo. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es geht los. Torej, kolegi in kolegice, začenjamo z nekoliko daljšim glasovalnim seznamom, ampak mislim, da bomo vse skupaj dobro organizirali. Že včeraj sem napovedal, da bomo spremenili uh, vrstni red glasovanj. Zato začenjamo z uh, lahkimi tovornimi vozili, to je poročilo Langen. Če se torej strinjate, lahko začnemo. Imate vsi svoje glasovalne kartice. Gospod Langen ima še priložnost za uvodno pripombo. Kratka pripomba, če mi dovolite, gospod predsednik, samo pojasnilo. Imamo devet kompromisnih predlogov in na eni točki imamo dva kompromisna predloga. Gre za dolgoročne cilje. Moj kompromis, natančno sem preučil predloge, ki so bili predloženi in Odločil sem se, da bom svoje lastne predloge umaknil in da kot dolgoročni cilj zapišem 150 gramov na prevožen kilometr. Obstaja pa še drugi kompromis, ki predvideva 140 gramov in to sta predložili dve poslanski skupini. Mislim, da moramo sprejeti odločitev glede tega, ne spri, samo spričati tega, kaj je tehnično mogoče, ampak tudi glede tega, kdo so uporabniki teh lahkih tovornih vozil, to so mala in srednje velika podjetja. Zato sem sam za to, da glasujemo za 150 eh, gramov. Se pa vsem kolegom in kolegicam že vnaprej zahvaljujem za veliko pripravljenost na kompromise, ki ste jo pokazali glede tega spornega vprašanja. Najlepša hvala. Predlog spremembe ena, samo trenutek, imamo še eno pripombo, kolega Turmes kar zadeva uh, mala in srednji velika podjetja, to sam vidim drugače, ampak tukaj uh, bo res uh, odvisno od vsakega glasu, kaj se bo zgodilo in preveriti moramo, koliko nas glasuje in kdo zakaj. No, to bomo naredili, v vsakem primeru bo naš sekretarjat zelo pozoren, uh, bomo pa preverili, da vidimo, koliko uh, vas je, ki lahko glasujete, kdo lahko glasuje in kdo ne. Počakamo še, da se kolegi posedajo. Zdaj pa nakratko. Uh, eh, Preverjamo, eh, glasujte o tem ali prekinemo sestanek in gremo na bazen. Kdo je za? Torej, glasujte elektronsko, prosim. Kač. Ja, one minute and one card. Two EPP too many. Wir haben schon zwei EPP wieder zu viel. Že zdaj imamo dva člana Evropske ljudske stranke preveč, tri je ZPP e iz Evropske ljudske stranke preveč, to so verjetno vedno isti. Gospa Hol, moja naprava ne deluje. Vam lahko kako pomagamo? A, dobro, zdaj dela. Ni elektrike, zaradi česar koli že. Vse dobro, okej. Okay. Torej, kdo pa je zmagal? No, ni važno. Torej, glasujemo o prvem predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Torej, če želite, lahko preverimo. Meni se je zdelo, da je jasno, da je sprejeto. Ampak eh, upam, da ne bomo tega počeli za vsako točko posebej, sicer da jutri ne bomo končali. Glasovanje je končano. Kuti, dimim, ček. Idi. Dobro, da smo preverili. Zavrnjeno. 32, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 58 za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani. Se pa še nisem nič rekel. Že tulite, da moramo preverjati, ničesar še nisem rekel, ampak dobro. Preverjamo, še dobro, da mi ni treba povedati, mislim, kakšen mislim, da je rezultat, se ne morem zmotiti. Konec glasovanja. Gospa Holm, moja naprava zopet ne dela, pravi. Kaj se dogaja? Preveč obnuljivih virov energije. Deluje ali ne? No, ni problema, 29 proti 25 je potem to sprejeto. 67 za, proti, je brezpredmeten. Gremo na 80 na naslednji strani. Kdo je za? Torej, kdo je za, proti? Vstržani? Vse vrnjeno. 81, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na 85 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Zdržani, zavrnjeno. 86 za. Je brezpredmeten. Danes res nisem pozoren, pravi predsednik. 11, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 2, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Preverjamo. Dobro. Preverjamo kompromis dve. Eden za Rubske ljudske stranke je preveč. Je zdaj dobro? Ok, dobro. Končano glasovanje. Sprejeto. 87, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 12, kdo je za? Proti? 87 je bil sprejet, torej je brezpredmeten. Enako 91, zdaj prehajamo na 13. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprejeto. 96 je tudi brezpredmeten. 103. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. tudi, ta je brezpredmeten. Kompromis 3. Kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Potem prehajamo na svežen 110 in naslednja, kot dodatek k tretjemu kompromisu, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 116. Kot dodatek, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 7. Kdo je za, proti, zdržani. Preverjamo. Bomo preverili. Elektronsko glasujemo o kompromisu 7. eden ZPP preveč. Dobro, glasovanje končano. Sprejeto. Potem pa 18, kdo je za? Proti? Lahko to še enkrat vidim, prosim, kdo je za 18? Proti? Moramo preveriti. 18 preverjamo elektronsko. Glasovanje končano. Zavrnjeno. 122 je brezpredmeten. 50. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 52, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 126, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 129, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 133, kdo je za? Proti, zdržani vzdržani, sprejeto 137, to je za, proti, vzdržani, sprejeto 141 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4. Elektronsko preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sem imel prav. Imate težave z napravo? Nam lahko kdo pomaga? Za ali proti? Za, dobro, potem se nič ne spremeni pri rezultatu. 19. Ne. 150 tudi ne. Sto šestinšestdeset. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Dvaindvajset za proti, zdržani sprejeto, 23 in 24, kdo je za, proti, zdržani sprejeto, 25, kdo je za, proti, zdržani sprejeto, 170 za, proti, zdržani zavrnjeno, 171 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno 172, kdo je za, proti, preverjamo, preverjamo 172, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 173, kdo je za?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 kar nekaj strani naprej, 28, kdo je za. Smo prehitri, to je na 11. strani, predlog spremembe 28. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Zdaj pa kompromis 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 240, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 243, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 246 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Lahko preverimo, je bilo malo tesno. 246 elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. A, ah, vendar ne ni bilo sprejeto, zavrnjeno. 31, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Želite, da preverimo? Preverjamo 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 33, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 34, kdo je za? Proti? Zdržani? Tudi zavrnjeno. In 35, kdo je za? Proti? Vzdržani? Pri 35. preverjamo elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Dva, kdo je za? No, zdaj je prepozno, ne moremo ponavljati za nazaj. Če se nisem slišal, smo že pri 34 prosili za preverjanje. Če je tako, potem lahko ponovimo, ampak načeloma tega ne počnemo. Če sem preslišal, pa se opravičujem. Torej, preverjamo 34. Torej, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ja, jetzt machen wir aber nicht alle zurück. Zwei, habe ich zwei abgestimmt? Zwei ist gone. Smo dve že glasovali. Številka dve je naslednje. Torej, kdo je za? Kdo je za dve? Prosim, uh, proti? vzdržani? Preverjamo. Elektronsko glasovanje o drugem predlogu spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. In tako je bolj enostavno. 3, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Štiri, kdo je za? Proti? Zdržani? Preverjamo. Preverjamo četrti predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zavim, vedno mora biti vse tako steno, tesno. 44, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti proti, zdržani, tudi sprejeta. 55 je brezpredmeten, samo še končno glasovanje. Elektronsko glasujemo, prosim. Okay. Closed. Konec glasovanja. Rezultat je jasen. Čestitke. S tem prehajamo na naslednje glasovanje. No Zdaj pa bomo glasa, glasovali o mehanizmu nadomestil med operaterji prenosnih sistemov in skupnega regulativnega pristopa k zaročanovanju prenosa. Kdo je za? Proti? Elektronsko glasovanje. Also, Glasujemo. Again, the... Še enkrat ponavljam, sedaj bomo glasovali o resoluciji samo enkrat elektronsko glasovanje. Glasujemo o mehanizmu nadomestil med operateri prenosnih sistemov. O tem smo že govorili. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. En EPP je preveč. Prosim, maknite kartico. V redu, sedaj je konec glasovanja. Erledigt. Ja, abgelehnt. Urejeno, zavrnjeno. Zavrnjeno, 18 proti 30. Sedaj pa bomo glasovali o naslednjem poročilu. In sicer je to poročilo Marinesku. Se upravičujem, pravi predsednik, to je poročilo gospe Figuerejdo. Yeah, you, tell me, you tell me, so, welcome to abstimmung. Torej, sedaj bomo glasovali. Prvi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprijeto. Dve za, proti, vzdržani, sprijeto. Tri za, proti, tesen izid, vzdržani, sprijeto. Preverili bomo elektronsko. Elektronsko glasovanje. Glasujemo v zvezi s tretjim predlogom spremembe. Closed. Konec glasovanja. Izid glasovanja. Sprijeto. Štiri za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Pet za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Šest za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Kornisni predlog ena za proti, zdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje, ker gre za kompromis. Glasujemo. Bota, bota, bota. Bota. Klaus. Konec glasovanja. Sprijeto. 14, oziroma se pravičujem, 7 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 9 za, Proti? Zdržani je sprejeto. Kompromis 8. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 11. Brez predmeten, 24 ravno tako. Kompromis 2. Za? Proti? Zdržani? Bomo preverili elektronsko glasovanje v zvezi z drugim predlogom kompromisa. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 oziroma ne je brezpredmeten. Sedaj pa 12 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprijeto. 15 za, proti, zdržani, sprijeto. 16 za, proti, zdržani. Zdržani sprejeto. Kompromis 3. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Brezpredmeten, brezpredmeten, brezpredmeten. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržani sprejeto. 22. Za. Proti. Zdržani sprejeto. 23. Za. Proti. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 26 za. Proti. Zdržani. Sprijeto. Sedaj pa 29. Ustni predlog spremembe. Gospa Madurel. Se prvi čujem. Želel, oziroma mislil sem, da želite nekaj povedati. 29 za, proti, Vzdržani. Zavrnjeno. 30 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 5 za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Sedaj pa 36 za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 37 za. Proti. Proti.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 Proti. Zdržani. Sprijeto. 49 za. Proti. Zdržani. Sprijeto. Kompromis 9 za. Proti. Zdržani. Sprijeto. 54 za. Oziroma, se upravičujem, ustni predlog spremembe. Pročevalec v senci, izvolite. Najlepša hvala mi bi predlagali, da bi ethical črtali. Ker se zdi, da je prišlo do določenih nesporazumov. Dobro, ali so kakšni pomisliki s tem v zvezi? Zdi se, da ne. Glasovali bomo, kdo je za 54. predlog spremembe, proti. Ja, kaj pa drugi? Ali se vam več ne ljubi glasovati? Ja, še enkrat, 55 za, proti. Zdržani. Zavrnjeno. Ja, pa bomo preverili, da boste zadovoljni. Bomo že trikrat glasovali o tem. Torej, 55. predlog spremembe skupaj s ustnim predlogom spremembe glasujemo. Konec glasovanja. Izid glasovanja 28 proti 23, kar pomeni sprejeto. Gospa Kaveljo. O, oh, Entschuldigung, da bitte ich um Entschuldigung. Se opravičujem, to bomo ponovili, ker niste slišali prevoda. To se ne zgodi pogosto, ampak dobro. Bomo še enkrat poskusili. Upam, da bo tokrat vse delovalo, da boste slišali. Ja, sej nam gre zelo dobro. Še enkrat bomo glasovali elektronsko o 55. predlogu spremembe skupaj s prevodom. 54 elektronsko glasovanje. Gospe in gospodje, prosim, koncentrirajte se. Now the vote is closed. Konec glasovanja. More. <laughs> More than before. Okay. Več je glasovalo kot prej. 55 kot dodatek za, proti, vzdržani. Ja, kdo več ne sodeluje? Sprejeto. 56 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 57 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 58 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 59 za, proti. Preverili bomo. Elektronsko glasovanje, 59. predlog spremembe. Closed. Result reject. Konec glasovanja, zavrnjeno 60 za, proti, zdržani, sprijeto. In končno glasovanje, elektronsko glasovanje o celotnem predlogu. Glasujemo. And it's okay. One EPP too much. En EPP preveč. Okay. okay. Uh, Dobro, konec glasovanja. Rezultat je jasen. Čestitke poročevalki. Ja, mislim, da smo dovolj glasovali za danes. Gut zu mitschreiben. Also, Še enkrat čestitke, gospa Figuarejdo. S tem smo končali konec glasovanja. Lahko nadaljujemo z deseto točko na dnevnem redu. Kolegice in kolegi, tisti, ki nas boste zapustili, prosim, da ste čim bolj tiho, tako da bomo lahko še naprej sestankovali. Gre za predlog za spremembo Evropskega energetskega programa za oživitev. Pročevalka. Gospe in gospodje, prosim. Še enkrat ponavljam. Gospe in gospodje. I don't know. I didn't take uh, other uh, text. Die Damen und Herren, die sich noch unterhalten wollen. Tisti, ki, ste, ki se želite med seboj posvetovati, če obstaja potreba za to, prosim, da to počnete zunaj dvorane. Point, please, a... Koristili bomo čas, ki nam je na voljo v mestnem času, ker bomo kasneje dobili gostjo. Še enkrat bom poskusil. No. Frau, jetzt hat nur eine das Wort, nämlich Frau von Bemt. Gospa Van Brent je edina, ki ji bomo dali besedo sedaj. Prosim, povejte nam, zakaj gre, kaj je problem in kakšen je končni izid. Uh. Dank u wel, voorzitter. Um, collega's. Voor... Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Zdaj obravnavamo uredbo Evropske komisije in rada bi začela tako, da vam nakratko orišem zgodovino tisti, ki ste zadevo spremljali, ste že s tem dobro seznanjeni, ampak vseeno eh, želim ponoviti, da je dobro, da zadeve nekoliko postavimo v kontekst, preden se posvetim konkretnemu predlogu Evropske komisije. Poročilo sem predložila v prevodu včeraj in eh, No, prvič naj bi imeli razpravo o tej zadevi pred poletnimi počitnicami. Kar zadeva zgodovinski kontekst, leta 2009 je Evropska komisija podala predlog in upoštevala je recesijo in krizo. In vemo, da se ta kriza žal še ni zaključila. Predlog pa je bil naslednji. Imeli naj bi neporabljena sredstva in eh, ta neporabljena sredstva eh, bi izkoristili tako, da bi predvsem investirali v energetske projekte. Predlog komisije so potem tudi sprejeli v doglednem času. Zavtočili pa so se predvsem na tri poglavitna področja. Želeli smo si, eh, da bi te projekte subvencionirali. Najprej infrastruktura na področju zemljskega plina in potem elektrike, potem elektrarne, vetrne elektrarne na morju in potem znamenito skladiščenje oglika. Ta predlog so sprejeli v okviru trialoga. Vendar pa je Evropski parlament vztrajal pri tem, da je bilo dobro, da so sredstva na voljo za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter projekte, ki se s tem ukvarjajo. Lahko povem, da so to zelo pomembni razlogi, zakaj moramo staviti na energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, tudi če gre za manjše projekte, ker se mi zdi, da je to zelo dobro, da se tako zelo dobro in učinkovito borimo proti podnebnim spremembam. Ne na zadnje pa tako ustvarjamo nova delovna mesta, tako tudi lokalno, kot tudi širše. In eh, to so mesta, ki niso ogrožena. Zato se mi zdi, da je dobro staviti na ta delovna mesta, ker bi se tako uspešno borili proti gospodarski krizi. Evropski parlament je bil v trialogu samo delno uspešen. Zakaj? Predlog eh, komisije tega ni upošteval v celoti, pa tudi predlog smo sprejeli takrat, ker je Evropska komisija rekla, da bodo uredbi te argumente upoštevali in da bodo rekli, da bi ta neporabljena sredstva namenili ravno tem namenom. Kaj pa bomo obravnavali danes? Pred nami, gospe in gospodje, je nekakšen pregled oziroma ocena komisije. Evropskemu parlamentu predstavljajo svoje prizadevanje na tem področju. Zdi se mi, da je dobro, da veliko krat ponovimo, da smo mi partnerji Evropske komisije pri tem predlogu. In naš cilj je predvsem to, da bi to uredbo Evropski parlament čim prej potrdil. Tako bi lahko nadaljevali, lahko bi se pogajali s svetom čim prej, kar pa nam bi tudi omogočilo, da bi naši argumenti zmagali in bil ta projekt potrjen. To je predlog, še enkrat ponavljam, gre za preostala neporabljena sredstva, ki se bodo porabila za energetske projekte. Želimo, da se ta sredstva učinkovito porabijo da bo izraba zelo dobra, da bi eh, tako financirali projekte obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, kar je Evropski parlament zahteval že prej. Finančna sredstva so v prvi vrsti namenjena regionalnim in lokalnim organom. V prvi vrsti stavimo na okolje. In eh, tu je posebna zadeva. Zakaj? Zato, ker bi tako lahko spodbudili tehnično pomoč, to je ena možnost, lahko pa bi tudi zagotovili bančna jamstva in tudi tako imenovana mehka posojila. To so projekti, ki so že pripravljeni, ki so že izoblikovani in potem lahko zelo hitro in učinkovito lokalni in regionalni organi izvedejo te projekte, ko dobijo sredstva. Kaj pa je dodana vrednost? Nedvomno nova delovna mesta zelo dobri projekti na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti so po našem mnenju izjemnega pomena. Potem pa je to pomembno eh, tudi to, da imamo pozitiven učinek na terenu, to je ta lokalni učinek, eh, učinkovito bi porabili ta sredstva. Ta predlog je izjemno dober, usklajen je s projekti Evropskega parlamenta na tem področju. Sedaj se mi zdi, da je nujno, da se politične skupine združijo in to je predvsem moja naloga kot poročevalke. Ker sama sem želela biti poročevalka, ker me ta projekt zelo zanima in želim si, da bi to sprejeli čim prej. Če pa upoštevamo tudi prihodnje belgijsko predsedstvo, mislim, da bi lahko izrabili te stike, ki jih imamo, da bi čim prej dosegli soglasje. Svetom sem že stopila v stik, mislim, da je dobro, da zelo hitro napredujemo. V svojem poročilu pa bom posredovala samo nekaj manjših predlogov sprememb, to so bolj prilagoditve besedila, da bom poudarila koncepte, kot so recimo zelena delovna mesta, ravno tako bom poudarila in izluščila določene vidike in bom rekla, da moramo staviti na inovativne projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih verov energije. To je ne nazadnje zelo pomemben del naše energetske politike. Inovativen pristop je bistven, inovacije so pomembne, poskrbeti moramo za to, da vzpostavimo povezave z že obstoječimi strukturnimi in kohezijskimi skladi Evropske unije. Potem pa nujno je tudi, da zahtevamo, da tiste sredstva, ki niso še porabljena, gre za 15 milijonov evrov, eh, ki so v skladu za podnebje, da se ta sredstva dodajo temu skladu. To so najpomembnejši predlogi sprememb, kot jih bom pripravila. Zanima me tudi, kaj boste posredovali ostali kolegi, ampak mislim, da je dobro, da še enkrat ponovim, da moramo vsi poskrbeti za to, da predlog komisije še izboljšamo, da ga razjasnimo in da mu dodamo novo vsebino. Nujno pa je, da čim prej dosežemo sporazum in da delujemo zelo hitro. In če naj bi dosegli ta sporazum, moramo storiti še kar veliko stvar ni samo po sebi umevna. Kar nekaj držav članic v svetu je, sicer jih ne bom imenovala eksplicitno, ki pa si ne želijo, da bi ta sredstva namenili omenjenim projektom, da bi imeli nove naložbe na področju obnovljivih verov energije in energetske učinkovitosti. Želijo, da bi državam članicam vrnili ta sredstva. Meni se zdi, da ta pristop ni najbolj pameten. Ravno tako mislim, da tako ne bi upoštevali cilje, ki jih zasleduje naš odbor, odbor ITRE. Predvsem, kar zadeva ekologijo, energetiko, gospodarstvo in boj proti podnebnim spremembam. Mislim, da so pred nami še številni energetski izzivi in eh, člani našega odbora želimo poskrbeti predvsem za to, da bi bil eh, proračun ustrezno in učinkovito izrabljen. In to mislim, da je dober primer. Zato najlepša hvala. Dobre. Grazie presidente, grazie alla relatrice per il... Gospod Kancian, najlepša hvala. Hvala gospe poročevalki, ki je podala svoj predlog. Lahko povem, da ga lahko podpremo. Sem poročevalec v senci Evropske ljudske stranke, ampak vseeno bi rad izpostavil določene vidike. In sicer, kar zadeva časovnico, govorimo o energetskem programu za oživitev gospodarstva in uh, To je program, eh, ki je bil že potrjen, ampak lahko povem, da je časovni okvir izjemno omejen. Drugače povedano, potrebujemo specifične, zelo dobre in izvedljive projekte. Tako da to je prvi vidik, ki ga želim izpostaviti. To je čas zelo pomembne in globoke krize za vse nas. Danes zjutraj smo se pogovarjali tudi o energetski politiki. Ravno zato se mi zdi, da je na tej podlagi nujno, da gremo v to smer. Področje energetske učinkovitosti in alternativnih verov energije, ta, te dve področji sta bistveni. To je poglavitna strategija. Predvsem smo govorili o energetski učinkovitosti v mestnih območjih. Zdi se mi, da moramo pri uredbi upoštevati tudi zadevne direktive o dobavi energije za poslopja. Ker pa zadeva omenjeno strategijo, ko govorimo o teh projektih, potem se mi zdi, da so številke, ki jih imamo na voljo, nezadovoljive. Gre za nekakšen ostanek. Mislim, da bi bilo dobro, da bimo več sredstev na voljo, da zvišamo ta sredstva, da imamo več projektov. Tako da še enkrat ponavljam, nujno je, da poskrbimo za geografsko ravnoteže. In eh, ne želimo si, da bi to postalo breme za proračun držav članic, ker bi bil to korak nazaj in ne naprej. Ker pa zadeva konkretne instrumente, mednarodne finančne institucije so tukaj omenjene. Mislim, da smo tukaj zamudili priložnost v prvem eh, delu izvajanja prejšnje uredbe, kar nam ni uspelo, da bi vzpostavili nekakšen ad hoc sklad Na podlagi sredstev iz eh, javnega in zasebnega partnerstva bi lahko dobili več sredstev na voljo, ker bi tudi pomenilo, da bi lahko na področju številnih projektov napredovali. Zdi se mi, da ta preostanek, ta sredstva, ki jih imamo sedaj na voljo, nam ne omogočajo najbolje, da bi vse cilje dosegli. Tako da to so te številke, ki smo jih eh, sedaj dobili in mislim, da bomo morali videti, ali je možno, da bi lahko ponovno dali zagon energetskemu gospodarstvu in da bi tukaj upoštevali cilje, ki smo si jih že zadali. Tako da popolnoma bi se strinjal s tem, kar smo že slišali in storili bomo vse, kar je v naši moči da bi poskrbeli, da bi zadeve speljali čim prej, ker to je ne nazadnje naš poglavitni cilj. Najlepša hvala. Ostali govornikov ni, oziroma gospod Turmes, opravičujem. Uh, uh... Najlepša hvala. Hvala, gospa poročevalka. Ja, kar je najbolj nujno pri tem dosjeju, je to, da čim prej eh, glasujemo znotraj našega odbora, tako da bomo to potrdili in da se bomo lahko začeli pogajati. Kar zdeva predlog komisije, lahko povem, da je ta predlog res dober. Mislim, da pravzaprav niti ni nujno, da bi vložili preveč predlogov sprememb. Pa še ena zamisel, ki je v zadju in sicer to, da rečemo, Ja, to je res samo 150 milijonov evrov ali ne vem koliko milijonov evrov, vendar pa, če bomo lahko oblikovali določen sklad, ki nam bo omogočil, da ta vzvod izrabimo, potem bo to dodana vrednost. Tako da sestav sem se z Evropsko investicijsko banko, tudi uh, z drugimi organi z obema bankama, ki sta pravzaprav poglavitni upravljali, bosta omenjen sklad. In rekli so mi nekako tole, nekako takole. Za majhna in srednje velika podjetja v južni in srednji Evropi so to vrstne projekte že upravljali. Tako da vzeli so določena sredstva iz evropskih skladov. To je določen del, ki predstavlja največje tveganje. Potem so upoštevali eh, tudi sredstva javnih bank ki sedi poleg KFE in ostalih bank. In eh, mislim, da je tudi eh, to, gospod eh, Kancijan, to, kar ste rekli vi, da bi potem pritegnili še javne in zasebne partnere, kar pomeni, da bi lahko k sodelovanju pritegnili še zasebne banke. Ne na zadnje bo tako tveganje veliko manjše. Rekli so nam pa tudi tole. Zaradi finančne krize so predvsem lokalne banke pomembne, ker ne na zadnje lokalne banke naj bi financirale inovativne projekte na področju poslopi, ampak sedaj jih skrbi. Skrbi jih, kaj bo s temi splošnimi stroški. Želijo zmanjšati stroške, ker so ne na zadnje te razmere za njih zelo nehvaležne, kar pomeni, da oni ne odobrijo manjših posojil. In eh, če ni ustrezne analize, ne bodo videli, kakšno je to dejansko tveganje. Tako da mislim, da bi lahko zaobšli ta problem tako, da bi s tem skladom prevzeli določeno mero tveganja in posledično bi k sodelovanju pritegnili lokalne banke. Veliko lažje bi financirale te projekte in uh, odobrili bi posojila za recimo obnovo zgradb. To je pomemben projekt in mislim, da smo tako odprli vrata tudi za recimo učinkovite in inteligentne sisteme in števce. Tako da mislim, da bi bilo dobro, da oblikujemo takšen instrument, ki bi ga lahko uporabili kot vzvod. Tako bi pravzaprav omogočili dostop do kapitala za tiste investitorje, ki želijo staviti predvsem na energetsko učinkovitost. To mislim, da je prava pot in tako se moramo zadeve lotiti. Tako da še enkrat ponavljam, To je predlog, ki je dober in mislim, da moramo zadeve nekoliko pospešiti. Ko pa govorimo o nacionalnih vladah, se mi zdi, da vsi tisti, ki imamo stike z nacionalnimi vladami, zelo dobro lahko razložimo ta argument. Če nacionalna vlada želi financirati podoben projekt, potem bi bili stroški veliko višji. Če bi 27 držav članic oblikovalo nacionalne sklade, eh, da bi sprožilo takšne investicije, bi bile zadeve veliko bolj drage, kot če bi imeli samo en evropski sklad in da bi zadeve financirali iz evropskega proračuna. To je dodana vrednost, pa naj si gre za Nemce, Francoze, Britance in tudi za vse ostale nacionalne proračune. Toliko. Bedanke mich, Herr von Nistelrooy. Herr Vorsitter, <clears throat> danke. Gospod von Nistelrooy. Najlepša hvala. Samo na kratko, če mi dovolite. Lahko povem, da sem želel pravzaprav zelo pohvaliti ta projekt, ki se sedaj zdi izvedljiv. Poleg velikih projektov, ki bodo pozitivno vplivali na infrastrukturo in so pomembni za evropsko prihodnost, je nujno, da oblikujemo še en projekt, ki nam bo omogočil, da bi upoštevali še en pristop, na katerega smo prej stavili mi. V mislih imam energetsko učinkovitost. Hitrost je bistvena. Mislim, da je ta projekt izjemno inovativen. Inovativen na takšen način, da bi sredstva lahko sprostili čim prej, predvsem sedaj, ko je izbruhnila kriza. Banke so tiste, ki ne eh, želijo uh, odobriti posojil, ampak eh, na tej podlagi bomo lahko sprostili nova sredstva in tako bomo projekte lahko financirali. To so načrti, ki so pripravljeni in eh, sedaj moramo te projekte izvesti v praksi in to podpreti s finančnimi sredstvi. Tako da zdi se mi, da je to inovativno financiranje, predvsem v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko, zelo dobro in zdaj lahko samo pohvalim. Z veseljem bom tudi upošteval sinergijski učinek, da bomo vključili še strukturne sklade, pa tudi kohezijske sklade. Pa še ena zadeva je nujna in celovit pristop je tukaj zelo dober. Recimo upoštevali bomo lokalne organe, regionalne oblasti, tudi občine. Prej nismo vedeli, kako se zadev lotiti. Imeli smo zelo ambiciozne deklaracije in želeli smo poskrbeti za to, da bomo dosegli cilje na področju CO2 še do leta 2020. Ampak sedaj imamo konkreten cilj, konkreten sklad. Tisti, ki ste podpisali v imenu lokalnih oblasti določene sporazume, sedaj lahko izrabite ta sredstva. In kar zadeva strategijo 2020, kar zadeva ostale pobude, Zdi se mi, da s to novo pobudo, ki jo sedaj obravnavamo, če bomo seveda sprejeli, ne bomo vključili zgolj držav članic, ampak bomo pritegnili tudi regije, mesta in partnerstva, ki se bodo lahko porodila. Decentralizirano partnerstvo je pomembno. Upoštevali bodo strategijo 2020 in cilje, kar zadeva zmanjšanje emisij CO2. To je, mislim, da nujno in to smo pravzaprav pogrešali v izbonski strategiji tako da prej je šlo samo za države članice. Če pa ne bomo pritegnili ostalih organov, lokalnih organov, mest, če oni ne bodo predani tem projektom, če nas ne bodo podprli, potem eh, ne bomo pritegnili državljanov. To pa je bistveno. Tako da ta inovacijski eh, pristop eh, je nujen, če naj bi svoje cilje dosegli. Potem pa je dobro, da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 Kot tudi gospod, kot tudi gospod Van Nistaroj bi sama rada povdarila, kako nujno je, da vlagamo v energetsko učinkovitost zgradb in poslopi. Kakršna koli naložba na tem področju je nujna in potrebna. Tako da ne glede na to, koliko denarja bomo imeli na voljo, mislim, da govorimo tukaj o 150 milijonih evrov, vse to je nujno, če naj bi poskrbeli za energetsko učinkovitost. Marca je Evropski svet prvič eh, rekel, eh, da bomo do leta 2020 20 eh, odstotkov več vlagali v energetsko učinkovitost. 17. junija pa je bil ta cilj ponovno potrjen strani sveta. Sedaj pa mislim, da lahko pričakujemo, da bo Evropska komisija podala konkretne predloge in da bo izboljšala energetsko učinkovitost za 20 odstotkov do leta 2020. Mislim, da pobuda pametna mesta in tudi kombinacija z drugimi skladi lahko pomeni dodano vrednost. Ne smemo spregledati niti ene zadeve in sicer, da to ni samo izolirana pobuda. Aprila 2009 eh, smo tudi spremenili uredbo o regionalnem razvoju in regionalnem skladu, tako da države članice lahko uporabijo 4 odstotke ravno za energetsko učinkovitost. Kaj pa zadeva stanovanska poslopja, kar zadeva socialna stanovanja? Ko so pripravljali nacionalne programe, v veliki večini držav članic niso upoštevali proračuna za te projekte. In mislim, da bi sedaj Evropska komisija morala izkoristiti to priložnost in morala bi nameniti več sredstev za omenjene projekte. In morda bi bilo dobro, da res izrabimo učinkovito 4 odstotke, ki so sedaj na voljo. Evropska komisija, gospod Benačvides, na kratko, če se želite odzvati. Uh, le, le, le. Ja. Najlepša hvala. Rad bi se samo zahvalil Evropskemu parlamentu ob tej priložnosti. Hvala, ker ste podprli pobudo Evropske komisije. Kar zadeva časovnico, tudi za nas je to bistvenega pomena, kar je podarila tudi gospa poročevalka. Govorimo tudi o vzvodu. Govorili ste o finančnem vzvodu, številni poslanci ste to poudarili in mislim, da je to bistveno izpostaviti. Dobro bi bilo, če bi ta neporabljena sredstva učinkovito prerasporedili da bi to združili z ostalimi veri financiranja. Posledično bi dobili kar nekaj sredstev na voljo. Morda boste rekli, da to ni dovolj, ampak mislim, da bi lahko zagotovili pozitiven učinek. Govorili ste tudi o tem, da nismo namenili dovolj sredstev, da je to izolirana pobuda, ampak mislim, da je sedaj pravi čas, da razmišljamo o novi finančni perspektivi in podobnih projektih. Morda je to zamisel, ki je dobra in mislim, da jo bomo še nadgradili. Hvala vam, pripravljeni bomo stolovati z vami in poskrbeli bomo za to, da se dokument čim prej sprejme. In seveda želite si, da bi se to čim prej sprejelo, to se želimo tudi mi še pred poletnimi počitnicami. Najlepša hvala. Gospa poročevalka, gospa Van Bremt, bi se še vi želeli odzvati? Samo na kratko. Naj samo omenim, da bom izkoristila prihodnje tedne, da se bom povezala s kolegi številnih političnih skupin, tako da nam bo uspelo, tako da bo ta dosje potrjen čim prej. Najlepša hvala. Najlepša hvala, hvala vsem, ki ste sodelovali pri tej razpravi, tako smo izčrpali to točko na dnevnem redu. V mesecu juliju bomo potem razpravljali o samem poročilu tem končujem deseto točko in sedaj na vrsti enajsta točka na dnevnem redu. Pogovorili se bomo špansko ministrico, ampak eh, na mesto nje bo prišel državni sekretar, ampak tudi on še ni prispel, tako da imamo določen problem. Ali bi lahko preverili, ali nas eh, gospod čaka? Manchmal machen ja Gäste vor der Türe, um nicht zu stören. Včasih so gostje preveč ljudni in kar čakajo in ne vstopijo. Se Luis Padin? Se Luis Opruč, oh, jo? Luis Padin, ali pa razni ga niste? Luis je outside. Waiting for me for the štatsekretar. Ja, meine Damen und Herren, je štatsekretar je še ni tukaj. Gospod in gospodje, gospod državni sekretar žal še ni tukaj. vire kvadras, mogoče tukaj, mogoče bi lahko nadaljevali s točko 14. Se upravičujem, ampak mislim, da moramo narediti krajši odmor. Ja er ne vemo pa, kdaj pride državni sekretar oziroma ministrica. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, äh, ich bedanke mich herzlich, dass Sie ein bisschen Geduld hatten. Ähm, Hvala lepa, kolegice in kolegi, za vašo potrpežljivost. Špansko predsedstvo je še na poti z letališča, ampak uspelo nam je, da je gospod Vidal Kvadras v športnem duhu uh, priletel iz svoje pisarne, tako da gremo lahko na točko 14, pravi predsedujoči. In hvala gospodu Videlu Kvadresu, da je v olimpijskem duhu se podvizal in prišel sem. Izvolite, imate besedo, da predstavite zanesljivost oskrbe s plinom. Beseda je vaša, izvolite. Yes, thank you, Chairman. Uh, I was told that my point... Hvala, gospod predsedujoči. Povedali so mi, da bo moja tema na vrsti ob 12. in tako sem tekel, kolikor hitro sem mogel od svoje pisarne do sem. Hvala lepa. Začel bi s tem, da se iskreno zahvalim vsem poročevalcem v senci in vam osebno, gospod predsedujoči, za vaša prizadevanja pri tem zadnjih desetih mesecih, odkar smo začeli z zakonodajnim postopkom v zvezi z uredbo o zanesljivosti oskrbe s plinom. Reči moram, da je to tisto, kar smo potrebovali v tem primeru. To tesno sodelovanje, ki je prispevalo temu, da, po mojem skromnem mnenju, da imamo take uspešne rezultate. Kot veste, smo, vedno, smo zdaj dosegli eh, neformalni dogovor v trialogu in to besedilo bomo razdelili vsem danes, takoj, ko dobimo zeleno luč od pravnikov lingvistov. Upamo, da boste danes imeli na voljo to besedilo sporazuma. Pričakujemo, da bo svet to odobril jutri na Koreperju. V tem odboru bomo glasovali o tem kompromisu, upamo v tednu, tistem tednu julija, ko bomo imeli naš sestanek. Glasovanje na plenarnem zasedanju bo načeloma potekalo na drugem septembrskem zasedanju. Zahvaljujem se tudi komisiji za odlično opravljeno delo in za pomoč in posredovanje med so zakonodajalci in zlasti španskemu predsedstvu, ki nas je v realnem času obveščalo o napredku na svetu. Gre za dobro upravljeno delo, za legitimno obveščevalno delo, ki je prispevalo k dobrim rezultatom. Mislim, da smo lahko zadovoljni z rezultatom teh pogajanj. Potem, ko bomo začeli izvajati to uredbo, bomo zmanjšali ranljivost Evropske unije, ko gre za zanesljivost oskrbe s plinom. Zlasti, ko gre za izvajanje standarda N-1 za uvedbo tehnologije povratnega toka. In v treh letih upam, da nam bo uspelo vzpostaviti infrastrukturo. Želel sem povdariti tudi vedno večjo vlogo komisije pri koordinaciji nujnih ukrepov in tudi vlogo skupine za koordinacijo na področju plina pri vzpostavljanju nacionalnih preventivnih ukrepov, ki naj ne ogrožajo zanesljivosti oskrbe s plinom v drugih državah članicah. To je bilo ključnega pomena pri naših razpravah. Kakšna so pooblastila komisije pri posredovanju pri preventivnih nacionalnih načrtih za to, da se zagotovi zanesljivost oskrbe s plinom v vseh državah članicah? Ta duh solidarnosti je nujno potreben, če želimo v kriznih razmerah zagotoviti v vseh državah članicah, zlasti tistih, ki so najbolj ranljive in ki jih najbolj prizadene nezanesljiva oskrba, da imajo zagotovljeno zanesljivo oskrbo s plinom. Uvedli smo kar nekaj določb, ki izpostavljajo bistveno vlogo Unije pri ukrepanju za to, da se zmanjša resnost krizne situacije, ko prihaja do nezanesljive oskrbe s plinom izven Unije krize imajo lahko precejšnje vplive na države članice. To je zlasti relevantno dan danes, kajti smo sredi nove krize, tokrat med Belorusijo in Rusijo. Če se ta kriza, če se ta konflikt ne bo razrešil, lahko to resno vpliva na naše balske države članice in tudi na Polsko. Na srečo je komisija hitro ukrepala. Včeraj je generalni direktor za energetiko odletel v Minsk in samo upamo lahko, da bo kriza razrešena čim prej. Mislim, da smo lahko zadovoljni, da smo dosegli kar nekaj dobrih kompromisov povezanih z integracijo plinskih otokov v mrežo Evropske unije. Tudi destinacijske klauzule so pomembne, saj so povečale transparentnost v državah članicah, kajti samo z ustreznimi informacijami lahko sprejemamo odločitve. Še ena točka je bila ključnega pomena za parlament in sicer potreba, da se poudari, da je prva linija obrambe to, da zavarujemo trge. In to je zdaj jasno zapisano v besedilo. Če zaključim ta kratek pregled sporazuma, naj omenim na koncu še zelo občutljivo vprašanje in sicer izjava o nujnih ukrepih, oziroma razglasitev nujnih ukrepov se zdaj lahko naredi po naprej pripravljenem scenariju. Komisija lahko sproži vse mehanizme, ki jih predvideva uredba, tako za raven Evropske unije, kot za regionalno raven. Z pojmom regionalna raven razumemo eno državo članico, več držav članic ali regije, ki so povezane med različnimi državami članicami. Zaenkrat pa nimamo še definicije in komisija ima veliko manevrskega prostora na voljo. To predstavlja res pravo rešitev za realen problem. S tem bomo omogočili razvoj infrastrukture na nacionalni ravni in tudi medsebojne povezave med državami članicami. Določa minimalne standarde za oskrbo za vse evropska, za vsa evropska gospodinstva. Na ta način bomo lahko na hitro koordinirali in uskladili odzive znotraj unije in tudi, ko gre za tretje države. Odkrito rečeno, ob upoštevanju prvotnega stališča sveta, želeli so si namreč samo direktivo, lahko zdaj rečemo, da smo naredili veliko. Zdaj imamo uredbo, ki je močna in tehnično dobro pripravljena. Moje priporočilo, spoštovani kolegi, spoštovane kolegice, je seveda, da bi celoti podprli ta kompromisni sporazum v našem glasovanju julija. In pripričan sem, da ko boste prebrali besedilo, boste videli, da ga podpirajo tudi vsi poročevalci v senci in strinjali se boste z mano zagotovo, da ga je vredno podpreti. Vedno pa sem na voljo za dodatna pojasnila, če imate kakšnakoli vprašanja, se obrnite name. Hvala lepa, gospod predsednik. Herzlichen Dank. Najlepša hvala gospodu Videlu Kvadrcu za to predstavitev in za odlično opravljeno delo. To delo je bilo precej zahtevno in dolgotrajno, ampak vsi, ki so se udeležili v pripravi tega poročila, so opravili res eh, dobro delo. Gospod Mecaros je prvi od dveh, ki je prosil za besedo. Izvolite. Hvala lepa. Ja, pozorno smo spremljali delo, ki ga je upravljal Vidal Quadras. Želeli smo mu pomagati, kolikor smo le lahko. Za srednje evropske države je ta dosje zelo pomemben. Tako da pozdravljamo regionalne strukture iz priloge 4. To je precejšnja spodbuda za tiste države, kjer še ni medsebojnih povezav. Naša izpostavljenost oziroma ranljivost, ko gre za zanesljivost oskrbe s plinom, je vedno večja in zato bo, se bomo mogli, morali soočiti s podobnimi situacijami v prihodnosti, ko bo verjetno Rusija prekinila oskrbo s plinom. Zato moramo biti pazljivi in se ne moramo zanašati samo na pravne možnosti, ki so na voljo v obstoječih direktivah. Domač trg bo igral ključno vlogo in zato moramo zagotoviti zanesljivost skrbe s plinom za vsa gospodinstva pri nas. Kar zadeva motnje oskrbe s plinom, moramo vedeti, da potrebujemo močno uredbo in diversificirati moramo našo ponudbo. Države, članice morajo tudi ugotoviti, kje so, kje lahko pride do večjih pomankljivosti in moten pri oskrbi s plinom, zato da lahko vidijo, kakšne so možnosti za primere krize, kakšni so krizni ukrepi. Zanesljivost oskrbe s plinom se zagotovi tudi z ukrepi, kot je sprememba in diverzifikacija virov energije. Uskladiti moramo svoje ukrepe na ravni Evropske unije, če želimo, se izogniti prihodnim krizam. Po številnih scenarijih lahko nadomestimo plin z električno energijo in tako lahko zmanjšamo popraševanje po plinu. Hvala. Thomas. Hvala, Klod Tomas. Uh, really Hvala, tudi jaz moram čestitati Alehu. V zadnjem krogu pogajanj v torek je bilo videti, da vlade ne želijo, da bi Evropska komisija igrala pomembno vlogo pri nadzorovanju nacionalnih načrtov izrednih ukrepov. In tako smo zdaj komaj prišli do neke vrste evropske koordinacije. Ni bilo lahko predvideti to, kako bi prepričali vlade v to. Aleho je uporabil tudi svoje ruske povezave, ruske zveze, zato, da smo lahko dosegli večjo politično prepoznavnost v torek med pogajanji. Mislim, da to zdaj dobro deluje in odčeraj zvečer lahko zdaj Gazprom izvede svoje ukrepe. Torej, briljantno upravljeno delo. Hvala. Ja, tudi jaz tako menim. Gre za inteligentno potezo, ki je pripeljala do odličnih rezultatov. Kolega Nisterlo, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Glede na vse, kar je bilo povedano, me zanima, kam bomo prišli s vsemi temi superlativi. Seveda gre za inteligenten predlog. Mislim pa, da se to navezuje tudi na naša prizadevanja, da stvari malo pospešimo. Seveda moramo nehati govoriti o, o zadju, ampak zdaj moramo govoriti o rezultatih. To, kar se je zgodilo ta teden, kaže, da lahko novi instrumenti pomenijo, kako se vsi ti ukrepi lahko prevedejo v praktično solidarnost, v solidarnost v praksi. Originalna razsežnost je logična in dobro je, da imamo zdaj to v tem predlogu. S tem predlogom, predlogom v bistvu pritiskamo na tak način, kot je predlagal predsednik Buzek, zato da pokažemo, da lahko Evropska unija deluje tudi v praksi, da imamo neko konkretno podlago za solidarnost, ki jo predstavljajo te medsebojne povezave oziroma povezovalni vodi. S tem lahko Evropa pokaže, da lahko deluje. Zato ni potrebna nujno krizna situacija. Seveda v kriznih časih običajno ponovno pregledamo vse, kar je bilo narejenega do zdaj, preverimo, kakšne so povezave in zveze in preverimo tudi učinkovitost oskrbe s plinom. V zvezi s temi medsebojnimi povezavami lahko naredimo veliko. S gospodom Turmesom se strinjam. Veliko odličnega dela je bilo opravljenega in gospod Vidal Kvadras je po mojem mnenju opravil odlično delo na številnih področjih. Ja, hvala lepa. No, mislim, da se moramo zahvaliti. Zahr vsem, ki so sodelovali pri tem na sekretarijatu, poročevalci senci in vsi, vse osebje je porabilo veliko ur in dnevov tudi pri posameznih pogajanjih, veliko časa, veliko volje in prizadevanj. In kot naslednji je gospod Kimanski, izvolite. Ja, Očuščite, gratuluje spravozdavce. Hvala lepa. Tudi jaz bi želel čestitati poročevalcu za to obsežno delo in za vsa prizadevanja. Ta uredba je res velikega pomena. Naš cilj je seveda doseči kompromis, ki mora izpolniti pričakovanja, ki so bila prej mogoče celo še bolj ambiciozna. Povratni tok je eno od vprašanj, ki je bilo izpostavljeno v teh pogajanjih svetom. To so določbe, pri katerih je svet ustrajal. Naprimer, plinovota mal. Pri njem investitorji niso želeli imeti tega povratnega toka. To in ta plinovod se bo moral zapreti, če ne bo šlo drugače, tudi zaradi političnega pritiska iz Rusije. Tukaj bi želel omeniti še klauzule o ponovnem izvozu in destinacijske klauzule, ki so zdaj veliko bolj splošne, kot smo si želeli na začetku. To pa zdaj ne pomeni, da Evropska komisija ne bo več imela obveznosti, da ne nasprotuje klauzulam, ki so škodljive za notreni trg. Omenili ste tudi opredelitev regionalnega obvladovanja in usklajevanja kriznih ukrepov. Ampak to tudi ne pomeni, da Evropska unija ni več odgovorna za reševanje kriznih situacij, ko pride do motano skrbe s plinom. Imamo nekaj obstoječih zakonodajnih aktov, ki pa mogoče niso dovolj učinkoviti. Mislim, da svet nima prav da želi omejiti naš, naše vključevanje v politično vprašanje, ko gre za zunanje zadeve. Upamo, da to ne pomeni, da prihodnje plinske krize obravnavamo kot čisto samo gospodarske krize. Vlade na vzhodu Evropske unije morajo izvesti ukrepe, ki bodo v skladu z ukrepi na ravni Evropske unije. Drugače bomo pokazali, kako šipka je Evropska unija. Z drugimi besedami, s tem kompromisom smo uspeli ohraniti kar nekaj določb, ki smo jih želeli doseči. Hvala lepa. Kolega Madre. Kolega Madre. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želela sem spregovoriti v imenu naše skupine. Naš poročevalec v sencu, gospod Svoboda, ni uspel priti, prišel bo ob 12. Zato dovolite, da se jaz zahvalim in čestitam gospodu Vidalu Kvadrasu za njegovo delo in za odlično sodelovanje s španskim predsedstvom kar je pripeljalo do dobrih rezultatov, ki jih je Evropska unija morala doseči. Žal pa so krize še vedno prepogoste, imajo veliko posledic za naše gospodarstvo in našo konkurenčnost. To poročilo je zdaj pomemben korak naprej k temu, da dosežemo cilje, ki smo si jih zastavali, kot evropejci, zato da zagotovimo zanesljivost oskrbe s plinom ob razumnih cenah in na okolju prijazen način. Te določbe so dobre in ta sporazum kaže, da ima poročevalec veliko sposobnosti za pogajanje. Dobro. Hvala lepa, potem pa lahko zaključimo s to točko dnevnega reda in upamo, da bomo v naslednjih dneh in tednih to zaključili v parlamentarnem postopku. Zdaj pa v nadaljevanju pozdravljam državnega sekretarja za raziskave, gospoda Pedra Filipeza de Calvo, ki prihaja na mesto Kristine Garmendije usedel se je tukaj zraven mene in vedno sem se veselil, če smo lahko sodelovali s španskim predsedstvom. Hvala in beseda je vaša. Izvolite. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Najlepša hvala, gospod predsednik. In lep pozdrav vsem, spoštovani člani in članice odbora ITRE. Za začetek naj se opravičim, ker danes prihajam tako pozno. Prišlo je do stavke nadzornikov zračnega prometa, prišel naj bi že pred dvema uroma, vendar smo žal imeli zamudo. Opravičujem pa se tudi v imenu ministrice za znanost in inovacije, gospe Kristine Garmendije, eh, ki žal tudi danes ni mogla priti, kajti morala je oditi na pomemben sestanek v okviru španske vlade. V veliko čast in veselje mi je, da lahko danes pregovorim pred vašim odborom in da vam poročam o rezultati španskega predsedstva na področju raziskav. Ministrica, gospa Garamedija, je spregovorila pred vami 29. januarja. Takrat je Španija ravno prevzela predsedovanje svetu in to je bilo v času institucionalnih in političnih sprememb v Evropski uniji veljavo je stopila nova pogodba, dobili smo novo komisijo, ki jo je potrdil Evropski parlament, oblikovali smo strategijo za leto 2020. Skratka, imeli smo zelo poln dnevni red eh, tem, ki jih je bilo potrebno obravnavati, tudi eh, na svetu za konkurenčnost, ki je obravnaval raziskave. Eh, gospodarski in finančni scenarij je takrat bil in je še danes zelo zahteven in kljub vsem tem težavam smo si prizadevali za ambiciozno in proaktivno predsedstvo. Nismo se bili pripravljeni odreči izhodišnim ciljem, da bi dosegli te cilje. Uh, Eh, pa smo morali pripraviti zelo intenziven program. Naše prednostne naloge pa so se osredotočale na tri teme. Integracije, eh, vključevanje eh, in sodelovanje. In raziskave in razvoj ter inovacijsko politiko smo uvrstili v osrče evropskega projekta. Podarili smo potrebo po raziskavah na evropski ravni, ki mora biti skladne z novimi inovacijskimi politikami. Uh, predvsem pa mora biti to vključeno tudi v strategijo 2020 in v cilje držav članic. Kar zadeva samo temo integracije, smo dosegli napredek na področjih upravljanja raziskav, preučili smo strukture in mehanizme Evropskega raziskovalnega sveta. In jih predelali zato, da bi temu sveti dali večjo politično težo. Uh, Eh, potem kar zdeva odbor Krest za znanstvene in tehnične raziskave, temu smo dali eh, nov mandat in ga preimenovali v odbor ERA, ki zdaj v večji meri eh, vključuje države članice pri oblikovanju programov za raziskave in razvoj ravno tako smo se lotili eh, vprašanj mobilnosti in karjer evropskih raziskovalcev. To smo obravnavali na Marčevskem svetu za konkurenčnost, potem pa smo na svetu EPSCO eh, predstavili prve sklepe mislimo, da je bilo to ključno za doseganje napredka pri peti evropski svoboščini, prostem gibanju znanja. Naj izkoristim to priložnost, da povdarim, da je bila ta pobuda zelo dobro sprijeta tako strani kolegov v svetu, kot tudi strani Evropske komisije. Kar pa zadeva naš prispevek k strategiji za leto 2020. Naj podarim, da na obeh svetih za konkurenčnost in na neformalnem zasedanju februarja smo razpravljali tudi o teh vprašanjih, ravno tako pa je bilo govora tudi o pomenu strategije, njenih ciljev in kazalnikov z vidika ERA. Velik podarek je bil na tem, da je potrebno uveljaviti kazalnike ki odražajo relativno oceno uh, glede raziskav in uh, razvoja ter naložb na tem področju. Tukaj smo tudi opravili pripravljalno delo in upamo, da bodo sklepi na svetu sprejeti jeseni. Ravno tako smo se lotili cele vrste uh, vprašanj, kot naprimer znanstvene infrastrukture, eh, možnosti javno-zasebnih partnerstv in podpore ženskam v znanosti in tehnologijah. Eh, vse te teme so vključene tudi v zaključke zadnjega sveta. In pa, kar zadeva področje integracije, naj omenim še prizadevanja predsedstva za sprijetje sklepov sveta, za zagotavljanje političnih smernic komisiji in državam članicam v zvezi z prihajajočim načrtom za raziskave in inovacije, ki bo predstavljen septembra. Predsedstvo je prepričano, da je dobro, da še naprej razmišljamo o konstruktivni, inovativni Evropi in da damo zagon določenim vidikom. Eh, svet, sklepi, ki jih je sprejel svet, eh, se osredotočajo na financiranje, trge, eh, regije, vključevanje regij, ter tudi na posameznike. Kar zadeva drugo veliko temo, eh, vključevanje, angažma, Tukaj smo prepričani, da morajo načrti na medvladni ravni, ravni držav članic uh, se odzivati na glavne gospodarske in eh, finančne izzive, s katerimi se soočamo. Tu gre za gospodarsko krizo, starajoče se prebivalstvo, eh, podnebne spremembe in tako naprej. Vse to mm, se mora prelivati tudi v delo raziskovalcev. Eh, na neformalnem zasedanju ministrov za raziskave v San Sebastianu 8. februarja je bila sprejeta tako imenovana izjava iz San Sebastiana, kjer je bilo govora o znanosti za oživitev gospodarstva in gospodarsko rast. Ta dokument so soglasno podprle vlade vseh držav osredotoča pa se na vlogo znanosti pri zagotavljanju odzivov in odgovorov v kontekstu gospodarske in finančne krize. Da bo lahko znanost odigrala svojo vlogo, pa je pomembno, da tudi, ko gre za javne politike, olajšamo dostop do evropskih programov. Ti morajo biti bolj enostavni in eh, bolj učinkoviti. Kot veste, je poenostavitev prednostna tema oziroma je bila prednostna tema španskega predsedstva. In eh, to je tema, ki je zelo zanimiva za svet, institucije skupnosti in tudi za vse druge, ki sodelujejo v programih okviru, eh, okvirnega programa za znanost. In poenostavitev je nujen predpogoj za to, da bomo lahko nadaljevali na področju Evropskega raziskovalnega prostora in da bomo lahko uresničili strategijo 2020. To terja ne samo poenostavitev pravil in postopkov, ampak moramo spremeniti paradigmo in vzpostaviti sistem, ki bo temeljil na zaupanju. Pomembno je, da zagotovimo raziskave na visoki ravni. Uh, Eh, in poskrbimo za ustrezno financiranje. Za mala in srednje velika podjetja bodo te spremembe zelo pom, eh, dobrodošle, olajšali jim bojo delo in eh, zmanjšali njihove izdatke za raziskave in razvoj, ter tudi zmanjšali administrativno breme. To je tisto, za kar smo si kot špansko predsedstvo prizadevali in zelo smo bili veseli sklepov sveta, ki so bili v zvezi s to temo sprejeti maja. Kar pa zadeva socialno razsežnost Evropskega raziskovalnega prostora, gre za področje, eh, na katero se je naše predsedstvo zelo osredotočalo in sicer je to. Eh, tretja naša ključna tema je vključevanje. Z vključevanjem mislimo, da morata znanost in inovacije igrata, igrati ključno vlogo v boju proti revščini in socialni izključenosti. Uh, v španskem predsedstvu smo prepričani, da mora Evropa znanja pris, eh, torej vključevati tudi zelo z, eh, angažirano znanost in eh, se, to se mora povezovati z večjo ozaveščenostjo. Eh, Že švedsko predsedstvo je začelo z delom na tem področju, opredelili so ključne prednostne naloge, ki jih podpiramo, vključili pa smo boj proti revščini in eh, nepravičnosti kot eh, prednostne naloge tudi na področju znanosti. Eh, deset let je minilo od sprejetja razvojnih ciljev tisočletja. Eh, Eh, vmes smo imeli tudi Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti in potrebno je povdariti potencijale raziskav in inovacij eh, na področju človeškega razvoja. V majskih sklepih sveta smo povdarili pomen socialne razsežnosti evropskega raziskovalnega prostora. Gre za nek horizontalen način, kako lahko spodbujamo odličnost v znanosti in tehnologiji, istočasno pa preučujemo Eh, možnosti eh, razvojnega sodelovanja in eh, povezav z raziskavami in razvojem. Ravno tako je to neposredno povezano tudi s strategijo za leto 2020, sploh s prednostnim ciljem spodbujanja socialne vključenosti. Kar zadeva zakonodajo, je predsedstvo zelo veselo da nam je uspelo dokončati delo glede dveh uh, pobud v uh, okviru Lizbonske pogodbe. Govorim o sklepu parlamenta in sveta o sodelovanju skupnosti v skupnem uh, raziskovalnem in inovacijskem programu na Baltskem morju. To je bonus 169, tukaj sodeluje več držav članic. Potem pa je tu še eh, uredba parlamenta in sveta o programu GMES in drugih dejavnostih za obdobje 2011-2013. Naj izkoristim to priložnost, da se zahvalim parlamentu za dobro sodelovanje med obima institucijama tekom eh, sprejemanja teh eh, svežnjev. Predvsem pa se zahvaljujem odličnima poročevalcema, gospod Leni Eki in gospodu Norbertu Glanteju, ki sta bistveno prispevala k temu, da smo prišli do tega dosežka. V zadnjih šestih mesecih so ministri za znanost in inovacije eh, se tudi neformalno sestali v San Sebastianu in sodelovali na dveh svetih za konkurenčnost, kjer nam je uspelo doseči evropsko soglasje glede več kot 30 tem na dnevnem redu Evropske unije. Eh, ravno tako je bilo organiziranih več kot 40 dogodkov, eh, ki jih je eh, organiziralo špansko predsedstvo in določene agencije. Evropa z lezbonsko pogodbo prinaša možnost, da prisluhnemo državljanom in to smo poskušali v največji meri uresničiti. Zahvaljujem se eh, vsem za eh, zanimanje, za dogodke, ki jih je organiziralo predsedstvo in tudi zaradi tega smo eh, uspeli na podlagi sklepov, ki so bili doseženi na teh dogodkih, doseči napredek, kajti v veliki meri je šlo za ključne teme našega predsedovanja. Ravno tako želim povdariti, da špansko predsedstvo eh, si zelo prizadeva za doseganje evropskega soglasja o eh, finančni podpori eh, pomembni mednarodni infrastrukturi, namreč eksperimentalnemu reaktorju ITER. Če torej zaključim svojo predstavitvijo, kot sem dejal na začetku, Na začetku predsedovanja smo vedeli, da se bomo morali soočiti z zahtevnimi izzivi, kajti v veljavo je stopila nova pogodba, eh, nastopila je delo nova komisija, ampak kljub temu smo bili proaktivni in ambiciozni, bili smo zelo zavezani napredku na področju znanja. Pri vsem tem pa nismo izpustili izpred oči sedanjosti in pa tudi Evrope državljanov. Uh, To je Evropa, ki preživlja eno najtežjih obdobij po letu 1929. Predani smo eh, integraciji, sodelovanju, vključevanju in mislim, da nam je uspelo bistveno prispevati k prihodnjemu razvoju evropskega raziskovalnega prostora in da smo eh, dosegli določene izboljšave. Eh, Eh, to so bile teme, ki so bile deloma prvič uvrščene na Evropski dnevni red in z veseljem lahko povem, da je špansko predsedstvo izpolnilo svoje izhodišne načrte. Uspelo nam je doseči cilje, ki smo si jih zastavili na začetku uh, predsedovanja. Ravno tako smo uspeli izpolniti bogat program konferenc in dogodkov. Vendar pa eh, vseeno se evropske raziskave in razvoj še vedno soočajo z številnimi izzivi. Eh, številni izzivi izhaja tudi iz zelo težavnih gospodarskih in finančnih okoliščin. Tudi države članice imajo precej težav pri odločitvi odločanju o tem, čemu nameniti svoja omejena finančna sredstva. Ključno je, da države članice še naprej eh, vlagajo v raziskave in razvoj te inovacije. Tukaj je potrebno podariti tudi ključno vlogo, ki jo igrate vi kot parlament. Tu je izredno pomembno, kaj ti sprejemale se bodo številne odločitve, ki bodo vplivali na proračun skupnosti v naslednjih treh letih. Eh, ključno je, da oblikujemo vizijo, ki jo bodo lahko podprli in jo delili tudi evropski državljani. Oni so seveda eh, naslovniki, končni naslovniki vseh naših politik in državljani so tisti, do katerih smo odgovorni v svoji dejavnosti. Pomembno je, da podpremo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 Eh, države članice in Evropske unije ne smejo popustiti pri podpori raziskavam in razvoju. Glede na to, da je to eden od zadnjih nastopov španskega predsedstva, naj se vam zahvalim za vso podporo in sodelovanje v zadnjih mesecih. Zdaj predajamo delo naslednjima predsedstvoma Belgiji in Mačarski in obojim želim veliko uspeha, kajti soočajo se z velikimi nalogami, pomembnimi izzivi. Za konec pa naj se še javno zahvalim vsej ekipi, ki je eh, z odličnim delom in veliko predavnostjo poskrbela, da je špansko predsedstvo uspelo uresničiti vse cilje, ki smo si jih določili 1. januarja. Torej, najlepša hvala. Z veseljem pa bom odgovoril na vprašanja, če jih morda imate. Ganz, ganz herzlichen Dank für. Najlepša hvala. Hvala za vse informacije in pa seveda tudi za dobro sodelovanje. Nekaj kolegov je že prosilo za besedo. Najprej kolegica Rera Madurel. Gracias, presidente. Bueno, ante todo, señor Petri. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi vam, gospod eh, državni sekretar, da ste prišli pred naš odbor v imenu moje poslanske skupine, pa vam želim čestitati za vse opravljeno delo, eh, za vse, kar je ministerstvo opravilo v zadnjih šestih mesecih. Imeli ste zelo ambiciozen program, ki je bil zelo dobro strukturiran. Predstavili ste nam ga ob eh, začetku predsedovanja. In eh, vaš dnevni red je v veliki meri odražal tudi ideje našega odbora in zelo nas veseli, da ste v veliki meri uresničili svoje cilje. Kar zadeva vse tisto, kar ste omenili, naj se najprej navežem na napredek, ki ste ga dosegli pri razvoju Evropskega raziskovalnega prostora. pri vsaki od tem, ste, om, eh, ki ste jih omenili, vlade, kazalniki, infrastruktura in tako dalje. Na vseh teh področjih ste opravili veliko dela, zelo dobro ste si zastavili stvari. Med sklepi, ki eh, jih je sprejel svet, pa je bilo veliko podarka tudi na socialni razsežnosti. Moja skupina vam čestita, da ste uspeli to doseči. Eh, zelo pogosto pa je zelo težko prenesti teorijo v prakso in v to smer gre tudi moje vprašanje. V praksi, kako mislite, da bodo sklepi sprejeti na svetu, kar zadeva socialno razsežnost, eh, se lahko odražali v evropskih programih? In pa drugo vprašanje, kar zadeva inovacije, eh, podobno. Torej, eh, politične smernice, ki jih je podalo špansko predsedstvo glede inovacij, kako eh, se lahko te smernice uveljavijo na ravni skupnosti in na ravni držav članic. In pa še za konec, čestitke za ukrepe, ki ste jih sprejeli za boljše ravnovesje med spoloma na področju znanosti in tehnologije izkoristiti moramo vs potencial, ki ga imamo v Evropi, ne samo polovico in to je ključnega pomena, zato da bomo lahko ukrepali dosledno z našimi vrednotami in da bomo dosegli tudi cilje na področju konkurenčnosti. Hvala kolegica Herco, ki je naslednjo. Najlepša hvala, gospod državni sekretar. Nekaj komentarjev imam. Najprej čestitke španskemu predsedstvu. Ko se je kriza razmahnila, sem eh, mislila, da boste ustavili vse financiranje in tega niste storili. In dobro je, da ste uvrstili raziskave in razvoj na vrh, ko vsi želijo govoriti samo o denarju in vrčevanju. Eh, pozdravljam to, kar ste sprejeli glede GMS e in glede Evrope 2020 in tudi na področju socialne vključenosti v evropskem raziskovalnem prostoru. Mislim, da je to eh, zelo velik dosežek. Eh, zahvaljujem se tudi vaši ekipi, ki ste jo imeli tukaj v Bruslu, ki zelo tesno smo nam z njimi sodelovali, tudi kar zadeva GMS. Zastavila bi vam vprašanje v zvezi s proračunskimi sredstvi za, zavezami, za zaveze iz lizbonske politike, kot je ITER, kot je vesoljska politika. Najjasno povem, da naš odbor, ne želi sodelovati pri kakršnem koli uh, črtanju ali omejevanju projektov iz sedmega okvirnega programa. Upam, da svet razume, da ne gre za proračunski izziv, ampak za demokratični izziv, da če se eh, stvari ne bodo ustrezno rešile, bo to spodkopavanje Lizbonske pogodbe. In zato imam enostavno vprašanje, ali imate dovolj poguma, da se boste borili proti hegemoniji ekofina in da ne boste spodkopali demokratičnih eh, sredstev, ki jih ponuja Lizbonska pogodba. Na, upamo, da, da se strinjate z nami in vsekako smo vas pripravljeni pris, eh, podpreti pri teh prizadevanjih. Najlepša hvala, kolega Langen. Hvala, gospod predsednik. Eh, gospod državni sekretar, na svetu za konkurenčnost 3. marca je svet na vašo pobudo jasno povedal, da naj bi Evropa imela industrijsko politiko in eh, Tudi tukaj je svet pozval komisijo naj predloži sporočilo in komisija zdaj dela na tem. Morda lahko vi še enkrat poveste z vaše perspektive, katere elemente, sploh kar zadeva inovacije, mislite, da bi morali najti v tem sporočilu o integrirani industrijski politiki. Uh, kaj torej um, mislite, da so ključni elementi sploh z vidika raziskav in inovacij? Najlepša hvala. Kolega Van Nistelrooy. Ja, Voržite, dankjewel. Okay. Eh, Najlepša hvala, predsednik. V Evropski ljudski stranki eh, zelo pozdravljamo, kar ste povedali in eh, se strinjamo s tem, kar ste rekli glede vloge raziskav na področju konkurenčnosti. Rekli ste, da zdaj predajate palico belskem, belgijskemu predsedstvu. Kaj pa mislite, da so tiste najbolj ključne vprašanja, ki jih predajate Belgicem, kar zadeva evropski raziskovalni prostor? In katere točke mislite, da bi se morali zaklju morale zaključiti v prihodnjih mesecih? In pa drugič, or organizirali ste svete, neformalne zasedanja in številne druge dogodke, na katerih sem tudi sam sodeloval. E, imeli ste naprimer teden za inovativne regije v Zaragosi. E, Eh, kjer je bilo prisotnih pre, preko 500 predstavnikov držav, regij in uh, akademikov. Moje vprašanje pa je, glede na to, da ste omenili socialno razsežnost in da ste to povdarjali, naj povem, da mi v parlamentu delamo na sinergiji med različnimi skladi tu ne gre samo za socialno razsežnost, gre tudi za teritorijalno in regionalno razsežnost. E, to je nekaj, kar je na tem področju novega. Potrebujemo pametne raziskovalce, ki bodo uživali v mobilnosti. Hrati pa je pomembno, da se vse to razvija in da lahko uh, se oblikujejo grozdi podjetij in da pride do specializacije. Kaj ste torej naredili na tem področju, kar zdaj vas energijo sredstev in eh, grozdi specializacije na posameznih področjih? Hvala, gospod Weber. Euh, Najlepša hvala. Gospod generalni sekretar, špansko predsedstvo je povdarilo razvoj raziskav in razvoj inovacij v Evropski uniji. Tega smo seveda vsi veseli. Sam sem podpredsednik delegacije Evropskega parlamenta za Kitajsko in e, bil sem priča temu, kako hitro napredujejo države. E, v hitrem razvoju, tudi na področju raziskav in izobraževanja. Podobno kot za Kitajsko, velja tudi za Indijo. Tudi eh, ZDA imajo vedno večjo prednost pred nami, druga novo nastajajoča gospodarstva eh, pa eh, se tudi približujejo naši ravni bistveno hitreje, kot smo pričakovali. 300 tisoč računalniških strokovnjakov vsako leto usposobijo v Indiji. In mislim, da bomo priča velikim spremembam na področju raziskav v teh državah. Podarili ste torej ta eh, svežen in tega smo zelo veseli. Upamo, da bodo vaši nasledniki v predsedstvu na tem in tudi na drugih področjih nadaljevali s tovrstnimi prizadevanji. Imam pa še vprašanje eh, in sicer, kje smo, kakšen napredek smo dosegli in kaj lahko zdaj pričakujemo na področju evropskega patenta, ki je eh, eno od ahilovih pet naših prizadeva na tem področju. Hvala. Hvala, Klod Turmes. Uh, Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik in hvala, gospod državni sekretar kar nekaj kolegov je omenilo, da z državo, ki je v zadnjih šestih ali osmih mesecih trpela tako krizo in eh, je istočasno vodila tudi evropsko predsedstvo, eh, ste se odlično odrezali in zelo nas veseli, da ste ohranili evropsko perspektivo. Uh, Vemo, da za vašo državo to v tem trenutku ni bilo enostavno in zato še toliko bolj cenimo vaš trud. Imam dve vprašanje, ki se nanašata na raziskave in povezavo s tehnologijo in industrijo. Najprej nas črt sed. Ste vodilni na področju tehnologij, kot so solarni paneli, veterna energija eh, in tako dalje. In prizadevali ste si za napredek na kritičnem področju načrta SE, to je financiranje. Vemo, da gre za zahtevno vprašanje in nihče nima enostavnega odgovora, ampak zdaj po šestih mesecih, eh, ali nam lahko predstavite nekaj idej o tem, kako bi tukaj nadaljevali z delom, kako bi to lahko povezali z finančno perspektivo, z prihodki iz eh, dražb, eh, emisijskih certifikatov. Torej, ali nam lahko podate nekaj idej, kako tukaj naprej? In pa podedovali ste zelo težavno vprašanje, to je financiranje projekta ITER. Eh, Task force, torej posebna delovna skupina, se bo ponovno sestala ta petek ali imate kakšne zamisli o tem, kje bi lahko našli ta 1,4 milijardo evrov, ki jih bomo potrebovali za leto 2012 in 2013. Slišal sem, da komisija preučuje možnost posojila Evropske investicijske banke. Eh, strani nemških uradnikov sem zvedel, da ne, tega ne bodo podprli podprli, ker gre za posojilo, za projekt, kjer ne pričakujejo nobene, um, nobenega donosa. Torej, verjetno bo potrebno uh, dobiti več sredstev iz nacionalnih proračunov, kar tudi ne bo uh, naletelo na pozitivne odzive. Uh, torej, ta 1,4 milijarda evrov bo verjetno morala priti iz evropskega proračuna za leto 2012 in 2013, ampak kako to storiti. Vem, da podpirate tudi Galilejo in ravno kar ste podali eh, govor o pomenu evropskih raziskav. kakšne so torej vaše ideje o tem, kje bi lahko oklestili evropski proračun v letih 2012 in 2013, da bi dobila, dobili 1,4 milijarde evrov, ki jih potrebujemo. Kolega Enšu. Gospod Enšu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru și eu la rândul meu țin să remarc. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod državni sekretar. Uh, Tudi sam bi rad izkoristil to priložnost in rekel, da ste zelo dobro delali kot špansko predsedstvo. Bili ste zelo dosledni, zato vam res eh, čestitam. Mislim, da je to eden izmed eh, najboljših programov v okviru predsedstev Evropske unije. Imam zelo kratko vprašanje. In sicer je to povezano z naslednjim. če upoštevamo inovacije, če upoštevamo raziskave in vse strategije, ki opredeljujejo te cilje in če upoštevamo prihodni finančni okvir, potem se mi zdi, da moramo kljub temu upoštevati zelo težavne razmere, ki so trenutno prisotne v državah članicah. Tako da moramo razmisliti tudi o tem, Ali bi bilo možno, da v teh programih sploh sodelujemo in kako bi lahko bili pri tem financiranju nekoliko bolj pragmatični? Mislim, da moramo biti zelo pozorni predvsem na ta vidik. Gut, mich, ja. Dobro, najlepša hvala. Veliko novih in dodatnih vprašanj smo dobili, gospod državni sekretar, sedaj pa bi prosil vas, eh, da si prizadevate, da bi v čim večji meri na ta vprašanja tudi odgovorili. Izvolite. Eh, en primer lugar, agradecer. Ja, najlepša hvala. V prvi vrsti bi se vam rad zahvalil. Hvala za vsa vprašanja, hvala za vse pripombe in komentarje. Predvsem pa bi se vam rad zahvalil za to, da ste nas tako pohvalili. Res nam je bilo veliko čast in zadovoljstvo, da smo šest mesecev lahko predsedovali, da smo sprejeli vodilno vlogo, kar zadeva politiko raziskav, razvoja in inovacij. Tako da res hvala za vse prijazne besede, ki ste mi jih danes izrekli. Nekateri govorniki ste govorili o podobnih temah, In morda bi bilo dobro, da sedaj zelo nakratko in celovito odgovorim na ta podobna vprašanja. In upoštevam bom seveda vrstni red. Če pa želite dodatne informacije, bom s temi informacijami z veseljem postregal. Najprej, gospa Teresa Jera, vi ste mi zastavili vprašanje in govorili ste o tem, da smo napredovali pri evropskem raziskovalnem prostoru. Predvsem, ker zadeva dva vidika. Najprej tukaj je socialna razsežnost in eh, sam sem tudi izpostavil ta vidik v svoji predstavitvi. Popolnoma jasno je, da si želimo, da bi raziskave bile uspešne, ampak tukaj moramo poštevati tudi socialne politike. Ne na zadnje je socialna odgovornost bistvena in eh, to je pomembno tudi za Evropsko unijo. Če se bomo pravilno odločili, kar zadeva socialno razsežnost, potem bodo to državljani tudi cenili. Videli bodo, da dobro delamo, eh, da so naši rezultati prepoznavni. In eh, kar zdeva načela, mislim, da se tukaj vsi strinjamo. Kot sem že prej omenil, sem se veliko naučil in eh, ministrstvo me je naučilo, da je sedaj napočil čas, da končno pridemo iz besed k dejanjem. Preprosto je govoriti, preprosto je podati govore, ko govorimo o socialni vključenosti, ampak eh, težko je te projekte zelo konkretno izpeljati, težko je oblikovati zelo dobra politična sporočila, ki bi bila izvedljiva v praksi. Vemo, da je na tej poti veliko ovir. Zato mislim, eh, da smo se v preteklosti nekoliko preveč posvečali načelom, nismo pa dovolj govorili o konkretnih in izvedljivih ukrepih. Videli boste, da smo v številnih sporazumih zapisali te rezultate, rekli smo, da bomo spodbujali razvojne programe in inovacije. Ravno tako smo rekli, da bomo spodbujali tista področja, ki jih je današnja kriza prizadela najbolj. Rekli smo tudi, da bomo poskrbeli za to, da bodo naši državljani veliko bolj seznanjeni z našimi dejavnostmi. To je bistvenega pomena. 100 tisoč državljanov nam je pomagalo, tako da smo izbrali prednostne projekte. Sveda, ne bomo se sedaj posvetili zgolj tem projektom, ampak eh, tu je nekakšen okvirni seznam, ki nam omogoča, da vidimo, kaj naši državljani mislijo. Sedaj pa imamo dožnost eh, in te naloge moramo izpolniti. Uštevati moramo predloge državljanov, ko pripravljamo konkretne programe na področju raziskav in inovacij. Ravno tako je nujno, da veliko bolj vključimo socialno razsežnost. To je predvsem nujno, ko oblikujemo javne razpise za raziskovalne okvirne programe. Se pravičujem, ker se preveč podrobno posvečam vsakemu vprašanju. Bom skušal bolj strniti svoje misli, ampak vseeno se mi zdi, da moram podariti predvsem to, da moramo spodbujati inovacijske politike, politike raziskav in razvoja. Pripraviti moramo načrt in eh, tukaj moramo upoštevati duh španske vlade. Opredelili smo pet temeljnih načrt točk v tem načrtu. In mislim, da bi bilo sedaj dobro, da se ti projekti izvedejo tudi na ravni držav članic. Se pravi, čujem, ker sem sedaj navezal zgolj na španski kontekst, ampak eh, mislim, da bi bilo dobro, da damo zagon tem projektom na evropski ravni in zato smo poskrbeli kot špansko predsedstvo. Pripravili eh, smo načrt na področju inovacij za Španijo. Izvedli smo konkretne projekte. In če se sedaj ozrem, če ocenim, kaj smo naredili v letu 2010, kaj pa načrtujemo za leto 2011, lahko izluščim eno ključno prednostno nalogo. In sicer imamo pet temeljnih točk. Ljudje so v spredju in eh, sedaj načrtujemo, da bomo ta projekt predstavili svetu ministrov. Smo že v končni fazi in upam, da bomo ta projekt lahko potrdili čim prej ne gre za to, eh, da bi rekel, da je Španija zgodba o uspehu, da je to vzor, ampak vseeno se mi zdi, da so določene stvari dobre in dobro bi bilo, eh, če bi to upoštevali, predvsem, ko pripravimo celovito strategijo. Seveda, še enkrat ponavljam, ni nujno, da sledimo vsem točkam našega programa, ampak nujno je, da izvedemo določene projekte, ki smo jih nekoliko bolj splošno predelili, ko smo govorili samo o določenih splošnih načeljih. Potem drugi govornik. Vi ste govorili o socialni vključenosti. Ravno tako ste govorili o določenem napredku, ki je bil dosežen. Rekli ste, da smo po, po, zelo dobro napredovali, kar zadeva zakonodajne pobude, kot je recimo GMS. Govorili ste tudi o projektu ITER. Ne vem, ali lahko tukaj zadostim vašim pričakovanjem. Lahko pa vam odgovorim takole. Na svetu za konkurenčnost so ministri prevzeli zavezo in rekli so, da bodo do konca si prizadevali, da bi čim bolje rešili ta problem. To je res zelo pomemben in velik problem. Postavili smo že diagnozo, rekli smo, da je zadeva zelo kompleksna. Vemo, da so problemi tukaj, da bi jih rešili. In zavezali smo se, da bomo oblikovali delovno skupino. Generalni direktor, eh, ki je z menoj, mi bo pri tem pomagal. Ta delovna skupina bo res trdo delala na tem projektu. Cilj te delovne skupine pa je, da v prihodnjih dneh eh, pride na dan z najboljšimi predlogi. Tako da se bomo res potrudili, da bi to postala zgodba o uspehu. Upam, da bomo lahko pripravili rešitev. Če bomo dosegli vse, bo to zelo dobro, ampak če upoštevam kompleksnost problematike in če upoštevam finančne težave ter krizo, s katero se sedaj soočamo, ravno tako, če upoštevamo, da je to zelo pomemben projekt, potem se mi zdi, da bi bilo dobro, da pripravimo takšno rešitev, kjer bomo v čim večji meri združili takšne rešitve, da uporabimo raznolike vere. Sveda ne morem vam postreči s konkretnim, specifičnim odgovorom rešitev je potrebna in eh, ta rešitev mora biti vsota različnih komponent iz različnih verov. In eh, to je duh ki ga bo upoštevala delovna skupina. Delovno skupino smo vzpostavili samo nekaj ur potem, ko so se sestali ministri za konkurenčnost. Vprašali ste me, ali bomo dovolj ambiciozni, pogumni in drzni. Pogumni nedvomno smo, ampak vprašanje je, ali lahko pripravimo najboljšo možno rešitev v tem trenutku, tako da lahko z izvajanjem projekta nadaljujemo in da upoštevamo zaveze, ki so bile dane. Poštevati moramo tudi eh, najboljše gospodarske razmere in politiko. Kar pa zadeva gospoda Lange, sami ste govorili o inovacijah. Ravno tako ste omenili prispevek gospe Rjere. Rekli ste tudi, kako je špansko predsedstvo prispevalo k temu projektu. Sami smo upoštevali našo industrijsko politiko, upoštevali smo strukturo našega gospodarstva. Nismo razmišljali samo o teoriji, ampak smo to teorijo želeli podpreti s praktičnimi napotki. Tako da upam, da bomo dokončno projekt potrdili jeseni, ko bomo načrt izdelali v celoti. Mislim, da smo se takrat sestali v Granadi. Ja, generalna direktorica mi je pritrdila. Govorili smo o socialni razsežnosti, govorili smo tudi o teritorijalni razsežnosti. Obe razsežnosti smo tudi upoštevali v našem načrtu na številnih ravneh izvajanja. Upoštevali smo različne regionalne in lokalne akterje. Nujno je, da zagotovimo združljivost vseh ravni. Ko pa smo govorili o tem, da bi bilo dobro, da pripravimo bolj enostavne mehanizme, da poenostavimo te strukture, smo rekli, da bi bilo dobro, da bi upoštevali sinergije med različnimi programi. Ne gre samo za to, da bi poenostavili javne razpise za posamezne predloge, ampak je nujno tudi to, da upoštevamo učinek sinergije med posameznimi programi. Skrbeti moramo za usklajenost, za združljivost eh, med eh, načelom odličnosti in med načelom socialne kohezije. Socialna kohezija in odličnost eh, sta pomembna in oba koncepta moramo združiti. Nujno je, da zagotovimo sinergijo med različnimi javnimi razpisi in programi. Potem pa, gospod Weber je bil naslednji, ki mi je zastavil vprašanje in spraševali ste me, kako smo napredovali na področju patentov. Takole bom povedal. To ni bil najpomembnejši projekt, kar zadeva špansko predsedstvo, ampak razumeli smo to, da se ta veriga znanja začne z izumom, ampak ni nujno, da se s tem reši konkreten problem v končni fazi. Bazične raziskave so že pomembne same po sebi. Nujno pa je, da se posvetimo zadnjemu delu v tej verigi znanja. Nujno je, da se osredotočimo na takšne politike, ki bodo privedle do učinkovitega reševanja pri patentih. Kar zadeva industrijo, vem, da so pristojni ministri za industrijo in konkurenčnost na svetu obravnavali to problematiko, upoštevali so predvsem vidik raziskav. Gospod Turmes, pravzaprav ste zelo dobro povzeli gospodarske razmere. To so razmere, ki jih imamo in v tem kontekstu moramo delovati. Osredotočili ste se na projekt ITER. In mislim, da sem na to odgovoril že pred nekaj minutami. Gospod Enciu je omenil tudi možnost, da bi v programih sodelovali mnogi, da bi zagotovili večjo dostopnost. In to je bilo prednostnega pomena za špansko predsedstvo, ko smo govorili o poenostavitvah. Nujno je, da imamo boljši dostop do javnih razpisov, da bolje razširjamo informacije, da zagotavljamo boljšo informiranost. Ravno tako pa je nujno, da te procese čim bolj poenostavimo, da nimamo pravka z izolizernimi javnimi razpisi, ampak da poskrbimo za sinergijo tudi na tem področju. Toliko, gospod predsednik, upam, da sem zadovoljivo odgovoril na vaša vprašanja. Hvala, ker ste prišli, hvala za vse informacije, za te ocene. Gospod državni sekretar, hvala tudi za to, ker smo v teh šestih mesecih tako dobro in izjemno sodelovali. Res bi bil eh, vesel, če bi pozdravili tudi gospod ministrico, tudi z njo sem zelo dobro sodeloval, želim vam vse dobro. Najlepša hvala za sodelovanje. O 15. uri bomo ponovno v tej dvorani, sedaj pa bomo končali z delom. Najlepša hvala. Sej.